Eh, muy buenas tardes. Lep pozdrav, če se strinjate, bi nadaljevali z dnevnim redom. Smo pri 11. točki, čaka nas javna predstavitev v zvezi z finančnimi tehnologijami. Govorili bomo o vplivu tehnologije na prihodnost finančnega sektorja. Mislim, da v tem trenutku nihče ne izpodbija dejstva, da nova digitalna tehnologija spreminja tudi finančni sektor kot smo ga poznali do sedaj. Vprašanje je, kako globoka bo ta preobrazba, ta sprememba. Opravili bomo širšo razpravo s tem v zvezi. Tudi tradicionalne finančne institucije imajo svoje mnenje s tem v zvezi. Finančni sektor kot takšen vse skupaj gleda na nekoliko drugačen način. Pomembno je, da tudi v parlamentu, v odboru Ekon opravimo razpravo s tem v zvezi. Mi smo se odločili, da pripravimo tudi poročilo na lasno pobudo s tem v zvezi. Poročevalec je z nami. Ne bom veliko govoril v tem trenutku. Bi se pa rad zahvalil vsem sedmim čudovitim poročevalcem, ki so danes z nami. Oni nam bodo predstavili svoje stališče v zvezi s tem nedvomno pomembnim vprašanjem. Mislim, da smo se zbrali najboljši, zato da se pogovorimo o tej izjemno pomembni tematiki. To je pomembno vprašanje tako za bližno prihodnost, kot tudi za nekoliko bolj odaljeno prihodnost. Sam sem torej že napovedal, o čem bomo govorili. Sedaj nas čaka razprava, dva panela nas čakata. Najprej bomo razpravljali o tehnoloških inovacijah, potem bomo govorili o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v prihodnje. Predstavil bom tudi naše goste, ki se bodo danes oglasili. Najprej Klerkar Majjani, ki je direktorica inovacij. Iz Jones Deloitte, izvolite. Por cinco, en, en, eh, eh, nosotros... Vsakemu smo namenili nekje pet minut za uvod. Po štirih gostih bomo dali besedo še komu iz odbora, torej poslancem, ki se bodo želeli oglasiti. Izvolite. Perfect, Hvala lepa. Finančna tehnologija je globalna industrija, ki se hitro razvija in združeno kraljestvo je vodilna na tem področju, so tudi uspešni inkubatorji, imajo dva, Samoroga, TransferWise in Funding Circle. Okrog 61 tisoč ljudi je zaposlenih tukaj. Podpiramo različne aktivnosti na tem področju. Svet se hitro razvija in trg fintech se temu prilagaja. Bačna skupina Lloyd pri tem pomaga. Vlagamo dve milijarde evrov, zato da podpiramo 28 milijonov potrošnikov, vključno s 12 milijoni, ki izvajo transakcije na spletu. Imamo strateške povezave z voditelji na področju tehnologije, prav tako pa imamo tudi dobre programe. Se pravi, čujem pravi govornica. Imamo pospeševalnike, zato lahko tam, na primer, podpiramo novo ustanovljena podjetja. Imamo tudi dogodke FinTech, kjer smo se zavezali, da bomo podprli 100 mentorjev na področju finančne tehnologije v Združenem kraljestvu. V Združenem kraljestvu je še vedno 5,9 milijona odraslih, ki še nikoli niso uporabljali interneta. Predvidevamo, da bi finančna tehnologija lahko največ pomagala novo ustanovljenim podjetjem, ki temeljijo na platformah, so intenzivni z vidika podatkov in zahtevajo malo kapitala. To velja za platforme kot so Airbnb, Alibaba in Facebook. 15 tisoč novo ustanovljenih podjetij na področju fintech je bilo ustanovljenih, zdaj pa seveda mi želimo poskrbeti, da bodo učinkovito sodelovali, kajti mi bomo vsi morali najti pravo ravnotežje med inovacijami in zaščito potrošnikov podati vam želim šest razmislekov, zdaj, ko boste ustanovili delovno skupino EU za finančno tehnologijo. Potrebujemo globalne standarde za to, da bomo povečali konkurenco in da bomo izboljšali tudi standarde, seveda pa je treba zagotoviti večjo prenosljivost rešitev. To je ena največjih ovir za rast sektorja. Mislim, da bo to tudi spodbudilo razvoj digitalnega skupnega trga v Evropi. Drugi razmislek je, da spodbujanje kulture eksperimentiranja. V Združenem kraljestvu imamo peskovnika FCA in UK Industry. Mi udel se udeležujemo različnih aktivnosti na tem področju, zato da zagotavljamo podporo poslovnim modelom. In seveda poskušamo, da bi bili potrošniki v bistvu naših inovacij. Prav tako spodbujamo varstvo podatkov ali GDPR ali pogled, da je treba najprej zagotoviti mobilno rešitev. Na mobilnem zaslonu ni posebej ugodno, če morajo uporabniki klikniti, da sprejemajo piškotke. Upoštevati moramo to, da je treba pripraviti mehanizme za pregled nad obzorjem, zato da bomo vedeli, kaj se dogaja na tem področju. Tudi sistemska tveganja moramo upoštevati. Zato je treba upoštevati več dejavnikov, ki bi lahko zagotovile infrastrukturne spremembe, naprimer kibernetska varnost, podatki in um, API, torej umestniki za aplikacije in aplikacijsko programiranje, internet stvari in oblak. Spodbujati je treba inovacije in inovacijsko okolje. Velike organizacije se posvečajo same sebi pojavlja pa se vedno več možnosti za sodelovanje, lahko bi izkoristili te sinergije. In na koncu še nekaj. Če želi Evropa ostati konkurenčna in privlačna za finančno tehnologijo v boju proti Aziji, Kitajski in ZDA, potem moramo zagotoviti dovolj podjetniškega talenta in začetnega kapitala. Zagotoviti treba usposabljanje, spodbujati treba ustrezne vloge, zagotavljati je treba začetni kapital in poskrbeti, da bomo ostali v ospredju. Zdaj vam želim nekaj povedati. Povedati vam želim to, kar sem se naučila. Nikogar ne želim upustiti zadaj, zato smo se zavezali, da bomo imeli 20 tisoč digitalnih šampionov, ki nam bodo pomagali povsod po skupnosti. Ta skupina bo poskusila zagotoviti še več zagona. Sodelujemo tudi z Singapurjem, naprimer, in oni so pravkar imeli dogodek na področju finančne tehnologije. Spodbujamo tudi rast v tem sektorju, ne samo s kapitalom, ampak z alternativnim financiranjem. To pomeni, da odpiramo vrata za velike, oziroma vrata velikih organizacij, zato da lahko podjetniki sodeluje tudi, če prihajajo iz NSP. -je. Na koncu pa še spodbujamo ženske v digitalnem svetu. 51 odstotkov naših potrošnikov je žensk, zato je zelo pomembno, da vodstvo odraža našo bazo. Zato želimo imeti 40, 40 odstotkov žensk na višjih položajih do leta 2020. Trenutno je v Združenem kraljestvu manj kot 10 odstotkov žensk, ki so izvršne direktorice in so tudi utemeljiteljice podjetij. Hvala lepa, še naprej se veselim vašega sodelovanja. Upam, da boste še naprej sodelovali z nami, ko Evropski parlament in komisija delata na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Besedo sedaj dobi Marko Slaube, ustanovitelj in izvršni direktor Crossingsa. Govoril bo v imenu European Fintech Alliance. Izvolite. Hvala. Najprej se upravičujem. Verjetno nisem tipičen utemeljitelj ali ustanovitelj novega podjetja. Imam eh, sive lase, nimam raztrganih kavbojk. Ampak v redu, morda to tudi kaže, da je področje finančne tehnologije zrelejše. In zato sem vesel, da bom danes lahko spregovoril pred vami. Sam sem torej ustanovitelj in uh, vodja podjetja Crossing. S, ukvarjamo se z e-računi in financiranjem dobavnih verig. Imam pa veliko izkušenj z evropskimi institucijami, Bil sem član skupine strokovnjakov za e-obračunavanje, sem tudi član Evropske zveze za e-račune, ESME in tako naprej. Zato imam že veliko stikov z evropskimi institucijami preko instrumenta za povezovanje Evrope, različnih generalnih direktorov in tudi preko ECB. Tam sem sodeloval v delovni skupini za temo obračunavanje in plačila ukvarjamo se torej, s podobnimi temami. Zato vem, da je dan kot je ta zelo pomemben, po drugi strani pa bi se v zadnjih letih seveda ukvarjal rad tudi z drugimi temami, ne samo z rastjo podjetja, zato upam, da bomo lahko nekaj naredili, zato se zahvaljujem predsedujočemu in seveda poslanki, ki je organizirala to javno predstavitev. Danes sem torej tukaj kot predstavnik Evropskega zavezništva za finančno tehnologijo EFA. Julija 2016 smo to zavezo in zvezo ustanovili. Vprašanje smo želeli dvigniti na evropsko raven. Podjetja v naši zvezi so iz različnih področji, naprimer mobilno, genialni tečaji in tako naprej. Vsi imajo podobne interese in te interese smo želeli združiti v naši zvezi. Slišali smo že, da si potrošniki in podjetja želijo preprostejših rešitev, uporabniko prijaznejših rešitev. Potrošniki si želijo ne samo rešitev B2C, torej podjetja do potrošnika, ampak želijo imeti tudi dostop do novih tehnologij. To je tema, ki smo ji vedno bolj priča. Teme se združujejo, naprimer obračunavanje, plačila, finance, financiranje digitalnih eh, dobavnih verik in tako naprej. Od tukaj bi lahko potekala gospodarska rast, to ustanavlja novo podjetje in seveda tudi novo delovna mesta v vsej Evropi. Za nas, za podjetje Crossings, lahko rečemo, da smo začeli z štirimi sodelavci, zdaj nas je več kot 80, torej zadeve se res hitro spreminjajo. To ne zadeva samo finteka ali finančne tehnologije, sodelujemo z drugimi podjetji na tem področju, pa tudi z bankami, ne gre torej za izoliran svet, svet ampak sodelujemo tudi z drugimi podjetji akteri, kot so banke. Kar nekaj primerov je, kjer bi lahko videli, kako se zadeve spreminjajo. Financiramo naprimer mala in srednja podjetja, obstajajo popolnoma nove možnosti zaradi novih tehnologij, ne delamo več preverjan kreditne sposobnosti, vse temelji na sposobnosti bank za obračunavanje. No, zdaj imam na voljo novo tehnologijo in eh, zaenkrat še ni jasnih pravil, kaj je mogoče in kaj ni mogoče. Zato so ti peskovniki tako zanimivi, zato da lahko preizkusimo nove zamisli in da seveda potem to urejamo v dogovoru z institucijami. Po drugi strani Je zaščita potrošnikov zelo pomembna pri finančni tehnologiji in podjetjih na tem področju? Veliko je popraševanja za ustrezne rešitve, podjetja pa ne začnejo z velikim eh, zaupanjem, tako kot ga imajo že na samem začetku, naprimer banke. Zato morajo naše rešitve biti varne in take, da vzbuje zaupanje na strani potrošnikov. Po drugi strani pravila, ki jih bomo dobili, ne smejo preprečevati novih poslovnih modelov. Zato lahko seveda ponujamo pogovore, razpravo, zato da skupaj najdemo neko rešitev. Želimo si, da bi bilo mogoče izkoriščati nove tehnologije in da bi lahko omogočili, da bi tudi podjetja rasla s temi novimi tehnologijami. Zato bi bilo dobro, če bi imeli razdeljena pravila, razdeljena glede na tveganje, ki se pojavlja pri dejavnostih za potrošnike in za podjetja. Primer tega je PSD2, o tem bomo kasneje še kaj slišali, pa seveda tudi drugi modeli glede alternativne kreditne sposobnosti in tako naprej. Odločujoče pa je nekaj drugega. Potrebujemo harmonizirana pravila na evropski ravni, ki nam bodo omogočala, da bodo podjetja lahko delovala na skupnem evropskem trgu. Zato zaenkrat hvala lepa za to, da ste mi dali besedo. Tebe, tebe, Markus. Najlepša hvala, Markus. Besedo dobi sedaj Tanja Kjar, Core Product Team Klarna. Hvala lepa, da ste mi dovolili, da pridem danes sem in da spregovorim pred vami. Spoštovane poslanke in poslanci, ne smemo pozabiti, kdo zagotavlja inovacije v finančnem prostoru. To niste vi, politiki in regulatorji, to nisem jaz, to niso podjetja fintech ali disruptori in to niso drugi akterji, naprimer banke ali druge tradicionalne finančne institucije. Ne, to vodi samo popraševanje potrošnikov. Podjetja, ki ne poslušajo potrošnikov, ne preživijo, vsaj ne na dolgi rok. Ko gremo na temo spletnih plačil, moramo vedeti, da se pri nas prilagajamo potrošnikom. Mi razvijamo proizvode, ki omogočajo preproste nakupe na spletu. Potrošniki so vedno v središču naših dejavnosti. In 45 milijonov potrošnikov imamo, ti uporabljajo naše storitve in 65 tisoč trgovcev v Evropi in ZDA prav tako uporabljajo naše storitve. Mi obdelamo več kot pol milijona transakcij na dan, aktivni smo v 17 državah članicah. Imamo močno stališče v Evropi, lani smo vstopili tudi na ameriški trg in to smo naredili uspešno. Ampak, kar zadeva druge akterje na področju finteka, videti morate, da smo mi regulirani kot banka. Imamo kapitalske zahteve KLM, KYC, varstvo podatkov in tudi tajnost podatkov moramo spoštovati. Ampak banke zavirajo mobilnost trgov, zato ker nadzirajo podatke o potrošnikih. Namenoma ustvarjajo neočinkovitosti na trgu. To škode potrošnikom. Potrošniki zdaj plačujejo več, zato ker plačajo više transakcijske stroške. Ampak to je zelo kratkoviden pristop, ki se tudi spreminja. Mislim, da tržno gospodarstvo na koncu prevlada in sicer, če želiš uspeti, moraš izpolniti pričakovanja potrošnikov. Evropska unija mora zagotoviti enake možnosti za vse. Odpraviti moramo meje, zagotoviti moramo enake možnosti za vse. Zaščititi moramo potrošnike, tako da zmanjšamo njihove transakcijske stroške. Če bomo to storili, bomo zagotovili učinkovit trg. Če se ozremo deset let nazaj, takrat nismo imeli pametnih telefonov, nismo imeli aplikacij, nismo imeli interneta, vsaj ne v tolikšnem obsegu kot danes. No, zdaj pa je to popolnoma upeto v naše življenja. Tehnologija se odziva na zahteve potrošnikov in finančni prostor je eno najbolj zanimivih in kompleksnih področji za inovacije. Je tudi kontroverzno, zato ker banke trdijo, da fintech podjetja dejansko manjšajo njihove dobičke. Ampak v zadnjih desetih letih so banke preprosto nehale temu sektorju namenjati pozornost. Pozabili so, kdo so njihove stranke. Nehali so razvijati produkte za njihove potrebe. Nekatere banke so se na to odzvale. Začeli so razvijati produkte za izdelke, ki so tudi zelo dobri. Če se ozremo deset let v prihodnost, lahko vidimo, da danes odrašča generacija, ki ima v rokah iPhone in uporablja alternativne načine prevoza. Oni ne bodo potrebovali tradicionalne banke, prav gotovo ne. Potrošniki hitro spreminjajo svoje vedenje in zaradi tega bodo različna podjetja začela zagotavljati storitve, ki si jih ljudje želijo. To vključuje tudi banke. Mi smo podjetje na področju finančne tehnologije in samo pozdravljamo lahko konkurenco. Kako lahko regulatorji in politiki prispevajo k tej spremembi? To lahko storite tako, da omogočite zakonodajo, kjer bo glavno besedo imel potrošnik. Če bomo imeli podrobno zakonodajo na področju tehnologije in preveč preskriptivne standarde, bomo zadušili inovacije. Če to primerjamo z motorjem, na primer, predstavljajte si, da bi zelo natančno regulirali, kako naj bi bil videti motor in kako bi ga morali zgraditi. No, potem ne bi nikoli dobili Tesle, na primer. Če bomo podobno storili na področju finančne tehnologije, če bomo prednost dali določenim tehnologijam, določene tehnologije pa prepovedovali, bomo na koncu dobili okvir, ki ni združljiv z inovacijami, prav tako pa ni združljiv s tem, kar si pač potrošniki želijo. Če sklenem, vas kot evropske poslance pozivamo, da pripravite zakonodajo, ki bo odpravila vstopne ovire. Pripravite zakonodajo, ki bo zaščitila potrošnike, ne pa tistih ustanovljenih, akter, etabliranih akterjev. Potrošniki morajo nadzirati svoje podatke in ustrezni organi morajo izvajati nadzor, ne pa etablirani akteri na področju finančne tehnologije. Potrošnik mora imeti dostop do storitev, ki si jih želi uporabiti, vse to pa mora seveda potekati varno. Regulatori bi morali preučevati uspešnost, ne pa podrobnih standardov. Pravila, ki so pripravljena na prihodnost, ne pomenijo neustrezne zaščite potrošnikov. Najlepša hvala. Thank you. Thank you very much. Jara, finalmente... Hvala lepa. Na koncu besedo dobi še Richard Naš, podpredsednik oddelka za odnose z vlado pri PayPal EMEA. Najlepša hvala. Hvala za uvod, gospod predsedujoči. In najlepša hvala, da ste PayPal povili v vaš odbor. Spregovoril bom o sodelovanju, ki že poteka med obstoječimi akterji, novimi akterji na področju finančnih tehnologij, pa tudi glede uloge regulatorjev, ki jo opažamo do sedaj. Vidimo, da je prišlo do združevanja tehnologije in finančnih storitev, kar ni samo po sebi nekaj novega. Finančne dejavnosti so bile vedno podkrepljene strani tehnologije, gre za plastične kartice in za bankomate, ki temeljijo na računalniški tehnologiji. Vse to je omogočilo tudi trenuten razvoj, kot so dejali kolegi, prihaja do vse prisotnosti interneta in pametnih telefonov. Glede tega, kar se dogaja pri obstoječih akterjih in novih akterjih, tu vidimo, da je veliko izzivov. Veliko teh podjetij na področju finančnih tehnologij preoblikujejo že obstoječe storitve ali pa spreminjajo način porabe takšnih storitev. In zdi se mi, da bo prišlo do zelo zanimivih novih storitev in nadgradnje obstoječih storitev ustanovitev uveljavljenih akterjev. Bodi si bodo te dodatne storitve zagotovile novo raven storitve ali pa bodo nadgradile obstoječo tehnologijo ali pa na nek način podprle že obstoječe finančne tehnologije in tako zagotovile boljšo stroškovno učinkovitost, kar ni presenetljivo. Zanimivo je namreč videti, da čeprav so finančne institucije počasne pri napredku, se zelo trudijo, da bi nadoknadile zamujeno in stopile v stik eh, s kupci. Podjetja na področju finančnih tehnologij poskušajo razrešiti specifične težave in morda ne želijo nujno biti finančne institucije in verjetno je, so partnerstva med velikimi institucijami in fintechi privlačna prav zaradi širitve publike. Naše podjetje je bilo vedno podjetje na področju finančnih tehnologij. PayPal je odpravil težave na področju digitalnih plačil, tako z vidika prodajalca, v tem smislu, da prodajalcu ni bilo važno, kako mu kupec plača. In z vidika potrošnika smo zagotovili storitev, ki je varna, ki je priročna in ki uživa zaupanje. In lani smo obravnavali približno 500 milijard transakcij posod po svetu in trenutno imamo več kot 20 milijonov strank posod po svetu. Tako da lahko dosežemo veliko. Glede regulativnih vidikov, še to bi rad omenil. Ko govorimo o regulaciji, so izjave o finančnih tehnologijah včasih zavajujoče, kot so dejali tudi kolegi. Trenutno opažamo, da regulatori in vlade posod po svetu sprejemajo finančno tehnologijo, kar kaže tudi naša današnja prisotnost tu. Tu gre za, ne samo za naložbe v fintech, ampak tudi za to, kar sem videl pred kakšnim tednom, ko finančni centri, ko so Singapur in London, poskušajo ohraniti svoje bančne storitve. In to je tudi motivacija za države v jugovzhodni Aziji za to, da uporabijo finteke kot način za vključevanje v finančni trg. Rastoče gospodarstva, kot je indijsko, uporabljajo finančne tehnologije za nadzor in za zagotavljanje gospodarstva, ki ne temelji na poslovanju z bankovci, kar ima svoje prednosti iz določenih razlogov. Tako da so rezultati fa fantastični. Ne glede na to, kakšen bo končni rezultat eh, dela regulatorjev, je najbolj zadovoljivo to, da za eno mizo sedajo predstavniki fintekov in regulatori, tako da bo regulatorjem jasno s kakšnimi izzivi se soočajo finančna podjetja in tako da odpravimo pomisleke na strani inovatorjev glede tega, kaj bi jim lahko naložili regulatorji. Glede finančnih tehnologij bi izpostavil tri točke, ki se mi iz regulativnega vidika zdijo pomembne. V kontekstu razvoja storitev finančnih tehnologij gre za zahteve glede poznavanja kupcev, ki ga označujemo s kratico KYC. In tu gre tudi za delovanje zakonodaje glede boja proti pranju denarja. Tu pa se je treba izogniti podvajanju ukrepov in eh, zahtev, ker bo to zavrlo tisto, kar želijo doseči določena podjetja. Daljinsko prepoznavanje oziroma EKYC bo zelo pomembno za sodelovanje fintechov s svojimi partnerji, če želimo zagotoviti uspeh glede varnosti, kolegi so že omenili direktivo o plačenih storitvah in vem, da smo na to že opozorili. Tako da pozivam vse, da natančno preučite, kako lahko zagotovimo, da zagotovi se uporabljajo storitve napredne autentikacije, varne autentikacije na podlagi tveganja. In eh, na zadnje je treba zagotoviti, da lahko naša podjetja uporabljajo pravice, ki izvirajo iz potnega lista pri zagotavljanju storitev posod po Evropski uniji. Tega zaenkrat še ni moglo storiti zaradi fragmentiranih zakonodajnih okvirov. Tako da vas pozivam, da tudi tu razvijete primere dobrih praks. Končal bom. Najlepša hvala parlamentu za povabilo in veselim se že poročila na lasno pobudo, ki bo zagotovo uspešno. Bueno, final... Najlepša hvala. S tem smo zaključili s prvim krogom. Besedo so dobili gosti v okviru prvega panela. Besedo pa bomo sedaj dali predstavnikom našega odbora. Najprej dobi besedo poročevalka. Gospa Kora Van Nieuwenhuizen, upam, da sem prav izgovoril. Ja, prav zaradi tega mi večina ljudi reče preprosto kora. Verjetno je to veliko laže. Hvala vam in hvala tudi vsem govornikom, ki so se nam pridružili v Bruslju. Prevzela sem to pobudo, da pripravim poročilo o finančnih tehnologijah zaradi tega, ker se nove tehnologije razvijajo res zelo hitro. Gre za razvoj večjih tehnologij hkrati. In Evropska unija si želi odrezati svoj kos globalnega kolača na tem področju. Prva pripomba se nanaša na zanimive pripombe, ki ste jih podali glede finteka. Me pa zanima, kaj je po vašem mnenju glavna prednostna naloga, ki bi jo morali prevzeti za to, da bi spodbudili inovacije v finančnem sektorju. In drugo vprašanje. Številni ste omenili fragmentirane zakonodajne okvire in eh, tu smo se zavezali k večji harmonizaciji. Glede na to, da je treba zaščititi potrošnike in zagotoviti finančno stabilnost, me zanima, kako bi nove tehnologije lahko omogočale in okrepile unijo kapitanskih trgov. Bi lahko uporabili nove tehnologije za to, da bo lažje vzpostaviti en unijo kapitalskih trgov, ki si jo vsi tako zelo želimo. Ara, vamos a pasar con los... Hvala, Kora. Sedaj besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej gospod Brian Hayes. Thank you very much indeed, uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Kot je dejala Kora, bi tudi sam rad uh, pozdravil vse govorce danes popovdan. Veseli smo, da ste z nami in kot je dejala Kora, se spopadamo s temi vprašanji. Navezal bi se na zadnje vprašanje, ki ga je izpostavil gospod Naš v svojih pripombah glede direktive o plačilnih storitvah, glede tega, kaj nas čaka z vidika varnostnih vprašanj. In lahko podprem vaše pripombe na tem področju. Ali tu govorite o učinkovitem pregledu obstoječe uredbe? Ali gre za to, da bi to zakonodajo bolj prilagodili svojemu namenu, glede na situacijo, v kateri se je znašel sektor zaradi številnih tehnoloških sprememb. Ali pa, kot alternativo, predlagate nov zakonodajni akt. Torej, glavno vprašanje se pravzaprav glasi, ali moramo začeti iz ničle. Ali bi morali morda eh, raje prenoviti in predelati obstoječe instrumente. Tako da me zanimajo vaše pripombe glede tega. Tanja je spregovorila o tem, da popraševanje potrošnikov poganja industrijo, ker je v kratkem času prišlo do znatnih sprememb na trgu in tu imate popolnoma prav. Drugo vprašanje pa se nanaša na samo regulacijo. Ali obstoječi regulatori, in tu gre za res zelo različne akterje, imajo dovolj razumevanja in zmogljivosti, da dejansko razrešujejo težave in ponujajo praktične rešitve. Zakaj sprašujem potem? Če naprimer pogledamo EFSO, mislim, da je eden izmed njihovih mandatov ta, da sodelujejo pri razvoju tehnologij za to, da se dosežajo ključni cilji. Vendar to ne velja za vse regulatorne organe. Tako da me zanima, ali je to treba uvesti. Če ta re, re, uredba služi svojo, svojemu namenu, če je usmerjena v prihodnost in če se odziva na potrebe sektorja in potrošnikov, ali to pomeni, da je vključena tudi v inovacije, ki so že prisotne. Tako da bi rad imel nekoliko jasnejši pogled glede teh dveh vprašanj. In glede vprašanja peskovnikov, sicer vemo, kakšen je pristop zakonodajalcev tukaj ampak ne pozabimo, da so nekatere države utrpele huda tveganja in dobro razumejo nevarnosti, ki jih predstavlja tveganje. Ali lahko ti novi instrumenti, te nove tehnologije omogočajo, da bolje razumemo, ki, odkot izvirajo tveganja, da se vzpostavijo modeli tveganja, kajti drugače ne moremo zagotoviti posojil in realno gospodarstvo ne more delovati. Tako da me zanima, kako lahko finančne tehnologije pomagajo tu in pomagajo pri ocenjevanju tveganju za velike in male banke po Evropi. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine SD. A nos experts de, de leurs introductions. Hvala lepa strokovnjakom. Mislim, da se tudi Evropa zaveda, da bi morala biti vodilna, da ne bi smela zavirati inovacij, po drugi strani pa seveda ne bi smeli storiti kakšne napake, znati bi morali učiti zrnot plev. Dobra partnerstva so pomembna v tem kontekstu, zato me zanima, katera so naprimer bistvena vprašanja, ki jih morajo partnerstva nasloviti, če želijo biti uspešna. Zato me zanima, kakšne so pomankljivosti ali pa tudi prednosti, ki jih prenaša evropski trg. Verjetno ste v svojih analizah to izpostavili, vsaj če primerjamo evropski trg z ameriškim trgom. Tretji niz vprašanj, ki bi ga imela, upam, da boste imeli časa dovolj, da boste odgovorili na vse, se nanaša na naslednje. Kako vi gledate na konkretna tveganja pri plačilih, pri varnosti plačil, kako se lahko borimo proti goljufijam? Seveda bi bil naravni odgovor, ja, pustimo, da se poslovanje razvija naprej, sicer bomo zavirali inovacije, bomo videli kasneje. Ampak to kasneje se lahko izteče tudi v večje število goljofij, zato me zanima, kako bi lahko preprečili goljofije. Še z vidika bančnega modela me nekaj zanima. Dvojno vprašanje imam na tem področju. Kako gledate na vpliv, ki ga bo vse skupaj imelo na področju zaposlovanja v bančnem sektorju? Se pravi, ali pričakujete nova delovna mesta, kako gledate na uničenje obstoječih delovnih mest, kakšen bo obseg sprememb? Potem je pa tu še poslovni model bank. Ali se vam zdi, da je upravljanje s tveganji na področju finančnih tehnologij? takšne narave, da bi lahko številne evropske banke se soočile s temi grožnjami. Hvala lepa, gospa Beres. V imenu skupine zelenih, kolega Rejmon. Eh, ja, oh, hvala, gospod predsedujoči, in hvala tudi gostom za prispevke. Govorili ste o finančnih tehnologijah, ki odpravljajo tisto, kar se zatika v tradicionalnih postopkih. Vidimo pa, da bodo stroški bančnih storitev um, če dalje manjši v prihodnosti, kar pomeni, da bodo tudi trgi v prihodnje bolj učinkoviti, kar verjetno pomeni, da vas moramo prek zakonodaje podpreti. Po mojem mnenju pa so tu še kritične točke, finančne institucije so večje in lahko delujejo in ukrepajo veliko hitreje. Vi se šele razvijate in um, lahko pa pride do situacij, ki zelo hitro eskalirajo. Prek razvoja finteka bodo banke izgubile 40 do 50 odstotkov prometa pa sploh v poslovanju z um, prebivalstvom. Tako da me zanima, če bo prišlo do takšnega premika na področju bančništva na drobno, potem bomo mi kot regulatori morali razmisliti o tem, kako ukrepati v primeru kriz, kakšne varovalke bomo uvedli, da v, krinč, v krizni situaciji, v primeru novega finančnega kolapsa lahko zagotovimo, da hitro usmerjamo situacijo na trgu ali pa da krizo zavremo. In eh, zakonodajalci bodo tu veliko počasnejši pri odzivanju. Samo podjetje se lahko odzove veliko hitreje. Tako da me zanima, kaj ima ta sektor ponuditi na tem področju. Še preden posežejo v situacijo, v krizno situacijo mm, vladni akterji, regulatorji. In kaj bi bilo treba pri tem upoštevati? Kako vas lahko podpremo? Hvala. Najlepša hvala. Beatrix von Stork v imenu FFD. Najlepša hvala predsedujoči. Moje vprašanje je namenjeno Tanji Kajer in na se nanaša na povezavo med konkurenčnostjo in inovacijami. Inovacije se, so nepredvidljive. Uh, in konkurenčnost lahko odpišemo tudi kot področje, na katerem je veliko presenečen. Ali bo do finančne tehnologije privedle do boljše porazdelitve blaga? Ni nujno. Centralni akter ne more nujno bolje načrtovati. Mi v Evropi ne vemo vedno nujno, kaj je najboljša rešitev. Tu je treba poslušati tudi trg, tu gre za sinergijo tržnih eh, sil tako lahko najdemo dobre rešitve, ki so na koncu najboljše za vse. Moje vprašanje glede konkurence, kot sem jo opisala sedaj, je naslednje. Ali bi bilo smiselno postopek konkurence nekoliko omejiti, ga nekoliko usmeriti in omejiti? Ali ni to, kar mi počnemo v Evropskem parlamentu, pravzaprav samo to, da zmanjšamo manevrski prostor in zaviramo razvoj podjetij na področju finančnih tehnologij. Z drugimi besedami, kaj je tisto, kar eh, poganja inovacije in kaj moramo mi v parlamentu storiti za to, da vam ne bomo metali polen pod noge, tako da bomo zagotovili najboljše možne pogoje za inovacije. Hvala, ja. Hvala lepa. Ogromno vprašanj smo slišali. Čas je, da odgovorite na ta vprašanja v vrstnem redu, ki vam je najljubši. Naj se oglasi pač tisti, ki ima prvi odgovor na ta vprašanja. Um, Glede stimulacij za področja, za podjetja na področju finančnih tehnologij ne bom se spuščala v razprave o peskovniku, gre pa za vprašanje sodelovanja z sektorjem fintech. To, kar vidimo sedaj, je, da sodelovanje poteka dobro. Redno sodelujemo tudi z GMT e in eh, to nam omogoča, da razmišljamo o različnih vprašanjih. Včasih so zadeve zelo enostavne, enostavne, včasih se sestanemo samo zato, da pridobimo dodatno strokovno znanje, včasih samo zato, da se izmenjamo informacije, včasih pa gre za čisto konkretne zadeve, o katerih razpravljamo v peskovniku, za konkretne težave in za to, kako jih lahko razrešimo. Banke lahko delujejo kot pospeševalci. Ser pa banke razvijajo, čez čas imamo tudi program za spodbujanje in uh, Tu gre za projekt, eh, ki ga izvajamo v Združenem kraljestvu, ki znaša približno 1,9 eh, milijona evrov, kjer nas spremljajo banke, tako da tudi oni bolje razumejo, kakšne so naše osnovne potrebe in kako je z regulacijo, tako da zagotovimo na koncu učinkovite rezultate. Tako da pozdravljamo takšno sodelovanje. Tako bomo lahko zagotovili boljšo. Mm, situacijo eh, za finteke. In strinjam se s Tanjo, že od samega začetka nas je treba podpreti in eh, treba je zagotoviti tudi mm, pristop, ki bo prijazen potrošnikov. Na začetku se podjetja soočajo z veliko težavami pri zagonu podjetja in ne uživajo velikega zaupanja potrošnikov, tako da jih lahko tudi tu podprema. Potem zastavili ste tudi eno konkretno vprašanje za me. V tem sektorju delam že več kot deset uh, let in mislim, da nima smisla, da sprejema zakonodajo od začetka. Priča sem eh, bila v spostavitvi številnih zagonskih eh, skupin in pred približno sedmimi leti smo govorili o plačenih storitvah, zato so z nami danes tudi predstavniki plačenih storitev, potem smo govorili o posojilih in v zadnjih dveh, treh letih spremljamo nasvete, ki jih prejemamo z vaše strani. In eh, videli smo kar nekaj uspeha, sploh v Združenem kraljestvu, na področju financiranja imamo um, veliko. Um, Samorogov, približno 24 v Evropi, 20 v Aziji. In eh, sedaj je pravi čak, da razmislimo o tem, kdaj so zadeve zrele za nadaljne spremljanje. Kritično, nujno je treba zagotoviti sistem za spremljanje, da zagotovimo zaupanje potrošnikov, tako da so tu tudi vprašanja kibernetske varnosti, vzpostavljamo bolj varno infrastrukturo in um, delamo na večji zaščiti potrošniških informacij, tako da je treba najti tudi pravo ravnoteže glede varstva podatkov v tej uredbi. Tako da mislim, da sem se s tem odzvala na nekatere izmed vaših vprašanj. Hvala lepa, Tanja. Hvala. Nekaj vprašanj ste zastavili glede tega, ali je trenutna zakonodaja zadovoljiva ali jo je treba morda revidirati ali torej obstoječi regulatori imajo potrebno znanje in zmogljivosti, da urejajo področje finančnih tehnologij. Odgovor se glasi da in ne. Pobuda PSD2 je bila fantastična pobuda. To je bil izvrsten korak za podjetja na področju finančnih tehnologij. Omogočili ste vstop novih akterjev, novih tehnologij, obenem pa ste na prvo mesto postavili potrošnika in zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse na trgu. Težava pa je še vedno na drugi ravni PSD2. Pogosto se govori o tem, čemu smo priča sedaj, ko se oblikujejo osnutki regulativnih tehničnih standardov. Varnost in zaščita se pogosto izkoriščata kot izgovor za zavretje inovacij. In zaradi tega smo sprejeli kompromise z vidika potrošnika, ko gre za varnost in enostavnost. Pristop, ki bi bil enak za vse, po našem mnenju, torej ni primeren za urejanje področja finančnih tehnologij. Radi bi odpravili tudi to zamisel, da si podjetja na področju finančnih tehnologij ne želijo nadzora, da ne želijo, da jih spremljajo. Kaj ti to ne drži? Tega si želimo. To je zastarel pogled eh, na nas. V okviru PSD 2 bodo finančne tehnologije zaobjete. To bo zagotovilo tudi večje zaupanje potrošnikov. Podjetja bodo tako tudi lažje tekmovala v globalnem kontekstu. Menimo, da bi torej morali preučiti nekaj načel, ko preučujemo področje finančnih tehnologij. Morali bi zagotoviti, da so potrošniki v prvi vrsti pri oblikovanju zakonodaje in morali bi zagotoviti, da lahko nadzorujo lastne podatke. Druga raven PSD2 bi morala poleg tega biti skladna z načeli GDPR in glede prenosljivosti čez državne meje morate imeti pač to svobodo, da mm, svoje potrebe prenesete med posameznimi storitvami in ponudniki. Treba je zagotoviti tudi neutralnost, ne smemo izriniti določenih tehnologij. Sploh, ko se če dalje bolj spuščamo v svet, ki ga bodo pogajan, poganjali umestniki za aplikacijsko programiranje. Ampak tu ne smemo pozabiti na druge tehnologije, naprimer tiste, ki zagotavljajo eh, neposreden dostop. Treba je zagotoviti zakonodajo na ustrezni ravni, kar bi morali združiti z močnimi mehanizmi nadzora. Hvala lepa. Richard? Ja, se upravičujem, da sem ti ukradel mikrofon. Tanja je podala številne izvrstne pripombe in se odzvala na vprašanja, um, ki se nanašajo na inovacijsko kulturo, vprašanja, ki bi jih morali upoštevati vsi. Gospod Hayes je izpostavil vprašanje glede regulatorjev in glede na to, glede tega, kako pripravljajo modele tveganja in ocenjujejo tveganja. Gre tudi za vprašanje jamstev že od samega začetka. In mislim, da bi na področju boja proti goljofijam in proti terorizmu res eh, lahko k sodelovanju pritegnili podjetja finančnih tehnologij, ker imajo izvrstne možnosti, da zagotovijo svoje storitve vsem akterjem na tem področju. Tu se namreč veliko dogaja, kar je zelo spodbudno. Veliko ljudi je PayPal na začetku opisovalo kot podjetje za upravljanje s tveganji. Tudi sami smo se opisovali tako. Želeli smo odpraviti težave, ki nastanejo pri posredovanju plačil. Mi smo zagotovili, da pride do manjšega odloga pri bolj tveganih plačilih. In prav zaradi tega naša blagovna znamka uživa tako veliko zaupanje in prav zaradi tega so številna podjetja, ki so danes tule z nami, uspešna. Glede tega, kako na zadeve gledajo regulatorji. EFSA je verjetno najbolj napreden regulator v Evropi trenutno. In regulatorji posod po svetu so začeli spostavljati oddelke za finančne tehnologije pogosto, kot so banke začele vzpostavljati oddelke za elektronsko poslovanje in sedaj ugotavljajo, da je pravzaprav to mm, del njihovih eh, vsakdanjih eh, transakcij. Tako da je tu nujno treba zagotoviti napredek. Regulatori so, po mojem mnenju, na globalni ravni zelo odzivni. Ukvarjati pa se morajo s številnimi težavami, ki so išle iz finančne krize morajo se spopadati tudi s težavami, ki izvirajo iz bazalskega odbora. Tako da je to veliko težav, vendar smo lahko pozitivni. Tudi na področju finančnih tehnologij vidimo zelo zanimive napredke. Gre za vprašanje, kaj lahko podjetja na področju finančnih tehnologij zagotovijo za to, da zagotovijo naprimer manjša, bolj prikrojena posojila za par evrov naprimer in kako lahko zmanjšajo tveganje in kako lahko zagotovijo storitve tudi onkraj meje. Vse to je treba spodbujati. Veliko pa je že bilo storjenega, sploh v ZDA, kar bi lahko prenesli tudi v Evropo. Še prej pa bi morali zagotoviti pravice, ki izvirajo iz postnega listca, če želimo, da bodo tam podjetja lahko delovala posod po Evropi. Ja, Najlepša hvala, Markus. Hvala. Upam, da sem si pravilno zapisal vsa vprašanja in na podlagi teh vprašanj bom izpostavil glavna načela kot ustanovitelj podjetja sem moral s štirimi sodelavci uporabiti 25 odstotkov naših sredstev, da sem sploh razumel, kakšne so ureditve, ki veljajo v Evropi, ki jih gre izpolniti. To je seveda omejilo rast podjetja. Poleg tega pa so ta vprašanja če dalje bolj poveča, povezana, za, gre za elektronsko poslovanje, izdajanje računov, za področja, ki so zelo raznolika, ki jih urejajo številni zakonodajni akti, tako da je težko zagotoviti pregled. Je pa to tudi podlaga za vzpostavitev enotnega elektronskega trga v Evropski uniji. Samo tako lahko mala podjetja prejmejo posojila, ne samo iz eh, manjše banke za uvinkom, ali pa, ampak tudi strani institucij na drugi strani sveta. Tako da gre za pomembno vprašanje. Obstoječe regulativne določbe bi morali preučiti. Slišali smo, da bi morali te določbe prilagoditi posameznim ponudnikom. Seveda obstajajo razlike med uh, tem, ali delujem kot banka ali kot malo podjetje. Tu gre za pristop eh, peskovnikov. Treba pa je preučiti tudi tveganja, s katerimi se soočajo posamezni sektori. In še nekaj, kar smo opazili pri sodelovanju z Evropsko unijo. Tu gre za neutralnost tehnologije. Kot zakonodajalec ali pa kot podjetje na področju finančnih tehnologij ne moremo vedeti, kako oblikovati zakonodajo, da bomo zaobjeli vso tehnologijo, ki se bo pojavila čez dve ali tri leti. Treba je torej razmisliti o finanč, o tehnološki mm, neodvisnosti. Takšna vprašanja tehnične narave moramo prepustiti trgu. Ta bo lahko najdel, našel najboljše rešitve. In še en pomen vidik, ki ste ga večkrat izpostavljali, se nanaša na harmonizacijo znotraj Evropske unije. Večkrat um, so bili predlogi podani z namenom harmonizacije, na to pa je bil rezultat um, ta, da je po sprejetju direktive, naprimer, bil trg še bolj fragmentiran, kar ne more biti namen um, to vrstne zakonodaje, če imamo kot cilj, da smo enoten evropski trg, ki je globalno re relevanten, ko tekmujemo z Azijo in ZDA, kjer. Naprimer, ne vidimo takšne velike kompleksnosti podjetja se tam lahko lažje financirajo, gre za čisto drugačne zneske in eh, lahko predvladajo nad eh, evropskim trgom. Tako da po mojem mnenju bi morala eh, veljati enaka pravila za vse. Hvala lepa vsem štirim gostom, zelo zanimive predstavitve. Sedaj pa nadaljujemo z drugim panelom. Govorili bomo o drugem vidiku in sicer o priložnostih in izzivih tri goste imamo. Najprej je bil predviden tudi Steven Major, ampak se žal ni uspel udeležiti z današnjega srečanja zaradi spravnega postopka v Nemčiji. Jakob Mikavi ga bo nadomestil. On prav tako prihaja iz ESME. Predstavil bo regulativni vidik, govoril bo tudi o nadzornem vidiku, pomembna točka. Z nami sta še dva gosta. Greg Van Elsen, višji uradnik za finančne storitve iz Belka in Jesse McWaters, vodja projektov na področju disruptivnih inovacij v finančnih storitvah z Svetovnega gospodarskega foruma. Pridružil se nam bo preko videokonference. Pozdravljamo ga tu na zaslonu. Jakob Mikalik pa dobi besedo. Pet minut za vsakega gosta, potem nas čaka razprava. Ostali bodo dobili besedo za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se opravičil. Namreč kolega Major danes žal ne more biti z nami, ker je, dobi, ker je bil njegov let odpovedan. Predstavil bom vidik regulatorjev trga vrednostnih papirjev. Gre pa za prečne tematike, ki se pojavljajo pri finančnih tehnologijah. ESMA, EORP in drugi akteri delujejo na tem področju. Najprej pa splošnih pripomb. Večina finančnih inovacij, o katerih danes govorimo, je še vedno v začetni fazi, tako da niso pred toliko moteče za obstoječe strukture na finančnih trgih. Več različnih inovativnih proizvodov imamo na tem področju, kar od nas terja, da zauzamemo tudi različne nadzorne pristope, odkrivamo, preizkujemo, iščemo ustrezne pristope. ESMA je na tem vodilna, nam se zdi, da bi morali vzpostaviti ravnoteže med različnimi vidiki, biti moramo seveda kot regulatori bolj previdni, po drugi strani pa morajo zagonska podjetja rasti v teh obstoječih tržnih strukturah oziroma v okviru regulativne arbitraže bi morali poskrbeti za to, da bodo tudi nove tehnologije imele enake priložnosti. O tem smo se intenzivno pogovarjali tudi danes dopolne v vašem odboru, ko smo govorili o PSD 2. Razvoj na tem področju v ZDA in deloma tudi v Aziji je precej bolj napreden kot v Evropi, zato je ESMA stalno v stiku z mednarodnimi regulatorji, izmenjujemo si mnenja, skušamo čim bolje razumeti koristi, prednosti, priložnosti, pa tudi tveganja, ki jih prinaša ta razvoj. EOSCO je prav tako primerna platforma za izmenjavo mnen, zlasti, ko gre za različne oblike razvoja kar zadeva crowdfunding za naložbe, mi smo predstavili svoje mnenje decembra 2014 temu zvezi. Od takrat se politično vzdušje ni bistveno spremenilo, nimamo širšega evropskega regulativnega pristopa do tega vprašanja. Nekateri deli MIFI da sicer veljajo tudi za to področje, ampak. Ugotovili smo, da je od takrat devet držav članic prejelo nacionalne ukrepe kar pa je privedlo do razdrobljenosti na trgu. S tem smo morda tudi izgubili priložnost za določene čezmejne naložbe. To je v nasprotju žal s tem, kar smo mi predvideli leta 2014, takrat smo tudi podali svoje nasvete v tem kontekstu. Nadzorni odbor stavlja 28 nacionalnih nadzornih odborov in kolikor vem, crowdfunding ni prinesel veliko denarja, nekje 20 ali 25 milijonov v letu 2015. Kar zadeva avtomatizirana orodja v okviru projekta Kapitals, Unije kapitalskih trgov, pa tudi v okviru zadnje zelene knjige Komisije o finančnih storitvah, piše, da bi morali primerjati posamezne proizvode, zato da bodo potrošniki lažje sestavljali svoje portfelje, sicer smo še v zgodni fazi razvoja, manj kot en odstotek sredstev, ki jih upravljamo v Evropski uniji in ZDA, sodi v ta kontekst. Do leta 2020 naj bi se delež dvignil na 6,25 odstotkov. Poleg tega se nam zdi, da bi lahko s tem dopolnili tudi model svetovanja, ki temelji na plačilu pristojbine. V ESMI smo že izpostavili različne povezave med temi avtomatiziranimi storitvami nudenja nasvetov in drugimi tržnimi pobudami, kot so jih nedavno naprimer sprejeli v Švici. Veljavni regulativni okvir bi tudi za to vrstne storitve bil primeren, naprimer pri IPS, MCD, to bi moralo zadoščati, verjetno pa obstajajo tudi druga tveganja, ki bi jih lahko naslovili. ESMA in EOR pa boste pripravili skupno poročilo v prihodnih tednih, tudi dokument za razpravo smo objavili s tem v zvezi decembra lani. Zelo nakratko še v zvezi TLTO od aprila 2015 se s tem ukvarjamo, kako bi lahko ta koncept uporabili tudi na trgu vrednostnih papirjev. Dokument za razpravo smo pripravili prav s tem namenom, da bi se industrija in ostali deležniki pogovarjali o teh vprašanjih. Tudi v začetku leta 2017 bomo podali svoje mnenje s tem v zvezi. Kar nekaj projektov načrtujemo v tem sektorju, vendar bo večina projektov zaživela spletno šele po letu 2018. Tehnološko agnostičen je trenutno regulativni okvir, tako da kratkoročno ne računamo na kakšne večje preboje. Čakamo tudi analizo stroškovne učinkovitosti, ugotavljamo, kje bi lahko znižali stroške, predvsem tiste, ki nastajajo zaradi regulativnih instrumentov. Potem pa še ti obsežnejši podatki, to so pravzaprav vprašanja, ki smo jih začeli šele dobro obravnavati. Ocenjujemo tudi uporabo teh obsežnejših podatkov na področju finančnih storitev. Zanima nas, kako bodo ti podatki lahko vplivali tudi na same proizvode in naložbe v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Se opravičujem, ker vas moram prekiniti, ampak res. Uh, čas nas priganja. Besedo predajam Gregu Vanjesno. Hvala, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalki Van Juvenhausen. Predstavil bi perspektivo potrošnikov na področju finančnih tehnologij. Finančne tehnologije so trenutno uh, zelo aktualna tematika, zlasti v času digitalizacije finančnih storitev, namreč vse skupaj bistveno vpliva tudi na to, kako potrošniki upravljajo svojim finančnim življenjem v vsakodnevnem kontekstu. Spreminja se tudi regulativni okvir, ki potrošnike ščiti pri tem početju. Mi pozdravljamo spremembe, ki so bile podane v tem kontekstu. Seveda potrebujemo tudi ustrezno zaščito potrošnikov preko spleta, aplikacije, platforme v tem kontekstu morajo biti čim bolj pametne, uporabljati pametne algoritme, ampak vseeno ljudje potrebujejo stroškovno učinkovite rešitve, pregledne rešitve, kot smo že slišali v današnji razpravi. Nikar ne pozabimo na to. Kar se tiče izzivov in priložnosti, če se dotaknemo sestavnih delov finančnih tehnologij. Najprej distribucija preko spleta, ta se širi. Stroški distribucije so nižji, to je dobro za potrošnike. Potrošniki imajo tudi boljši dostop do informacij, tudi ko gre za konkurenčnost, ki jo vodi povpraševanja. Vprašanje je, kaj storiti z tistimi ljudmi, ki niso digitalno pismeni ali jim bomo ponujali informacije na drugačen način. Zanima nas tudi, kaj se bo dogajalo z toksičnimi posojili, kajti zgolj z nekaj kliki lahko nekdo najame, naprimer, slabo posojilo, toksično posojilo. Crowdfunding je prav tako zelo trendovski pojem trenutno. Za potrošnike se vse sliši krasno, ampak za regulatorje je pomembno, da na evropski ravni zagotovimo tudi ustrezen regulativni okvir, ki ga trenutno nimamo za, potrebujemo pa ga zato, da bi zaščitili potrošnike. Vse več potrošniki uporabljajo tudi spletne strani, kjer se ponujajo primerjave med posameznimi proizvodi, zlasti potrošnike zanima cena posameznih proizvodov. Verjetno bo s tem izvršen tudi pritisk na akterje, ki bodo morali znižati svoje premije. Želimo pa si, da bi to negativno vplivalo na kakovost proizvodov, da ne bomo izključili vseh tistih proizvodov, ki zgolj z vidika stroškovne učinkovitosti ne bodo naprimer na teh spletnih straneh uvrščeni na najvišje mesto. Pojavljajo se tudi novi akteri, novi viri, kar je po mojem dobro. Do sedaj je malo potrošniška finančna industrija ponujala predvsem posojila ali zavarovanja Težko je bilo primerjati posamezne proizvode, težko je bilo primerjati stroške, tudi novi akterji, mladi akterji, 18-letni se naprimer pojavljajo in so dobrodošli. Ti se lahko osredotočijo na konkretne storitve in lahko ponudijo tudi svoje uporabniške izkušnje na tem področju. Tudi pri čezmejnih plačilih smo bili priča temu. Še ena storitev, ki ste jo prej izpostavili je avtomatizirano nudenje nasvetov. To bi lahko za potrošnike bilo koristno, s tem bodo namreč dobili dostop do nasvetov, ki bo za njih dostopen tudi z troškovnega vidika. Ena platforma že obstaja, ki ponuja MIFID informacije, druga platforma ponuja nasvete izven konteksta MIFID-a tako da bodo tudi to vrstne zadeve morale v prihodnje biti bolje regulirane. Omenili ste tudi obsežnejše podatke Big Data. Big Data imajo določene potencijalne prednosti, ponujajo bolj personalizirane informacije potrošnikom, morda celo personalizirane ponudbe. Večja je preglednost, zlasti z vidika stroškov je to zanimivo. Vi pa rad povdarim še, da lahko se skupaj prinaša večja tveganja, ko gre za zasebnost in ko gre za izključevanje naprimer, ali si želimo, da bi naprimer, poprečno izobraženi prijatelji na Facebooku imeli kakšen vpliv na oceno posojil ali kakorkoli. Kdo bo potem zagotavljal naprimer, informacije v zvezi z dostopnimi, stroškovno dostopnimi zavarovanji? Potem je tu še mutualizacija tveganj, v kontekstu zavarovalništva je to pomembno. Potrošniki morajo še vedno imeti dostop do osnovnih finančnih proizvodov tudi na tem področju. Toliko v premislek za to razpravo. Hvala. Najlepša hvala. In še zadnji, Jesse McWaters, ki ga vidite na zaslonu. Izvolite. Hvala. Najlepša hvala. V veliko čast mi je, da lahko danes nagovorim vaš odbor. Od januarja 2014 je Svetovni gospodarski forum raziskoval, kako tehnologija spreminja strukturo, distribucijo in tudi potrošnjo finančnih storitev. Kot del tega smo opravili več kot 300 strokovnih intervjujev, tudi več delavnic z eh, večjimi deležniki smo organizirali posod po svetu, ker smo želeli bolje razumeti, kako vse skupaj vpliva na finančni ekosistem. Ta pobuda je po našem mnenju dobra. Fintech inovacije imajo moč, da izboljšajo tudi uspešnost za potrošnike, tudi bolj stabilen finančni sistem in uspešnost institucije lahko nastanejo kot rezultat to vrstnih inovacij. Seveda se moramo lotiti tudi izzivov. Vsi, ki ste zadolženi za zakonodajo in politiko, boste morali poskrbeti za to, da sprostimo potencial finteka. Rad bi spostavil tri ločena področja povezana s eh, inovacijami in finančnimi storitvami. Številni ste že omenili to v razpravah, mi smo to opazili tudi pri svojem delu. Pomembno je, da posod zagotovimo dobro upravljanje. Na prvem področju inovacij upoštevati moramo finančne izkušnje potrošnikov. Pri tem bi morali upoštevati delo, ki ga izvajajo novodobna podjetja z področja finteka. Ti skušajo seveda potrošnike ustrezno obveščati in potrošnikom ponujati proizvode, ki jim bodo zagotovili največjo donosnost. Gre za streamline proizvode, gre za spletne poslovne modele in tako naprej. Ta podjetja lahko zainteresirane potrošnike ustrezno skrbujejo s takšnimi storitvami, vendar bi morale vse te storitve biti primerne in pravične. Dobro upravljanje mora seveda temeljiti na aktivni udeležbi, regulatori morajo poskrbeti za to, da bo regulativni nasvet na voljo tudi izvan običajnih delovnih ur, zato da bodo te informacije redno dostopne, spodbujati bi morali tudi nastajajoče inovacije. Ta tehnika se uspešno uporablja tudi v CFB-ju v ZDA, posledično so jo sprejeli tudi drugi regulatori posod po svetu. Drugo inovativno področje sodi na področje operativnega delovanja finančnih institucij. Operativna agilnost, zmanjševanje stroškov, to je ključnega pomena za vse aktualne akterje. Ampak glede na to, kakšni so tehnološki sistemi, ki jih vlečemo iz preteklosti in ki naj bi ponujali informacije, ugotavljamo, da se pojavljajo težave. Nastati bi morala nova podjetja, zato da bi uveljavljenim akterjem pomagali pri nudenju potrošnikom informacij v zvezi z izpolnevanjem regulativnih zahtev. Fintechi in drugi akteri bi morali skleniti partnerstvo, zato da bi raziskovali vse te vedike. Tudi nov regulativni peskovnik je pomemben v tem kontekstu, naprimer tisti, ki ga uporabljajo v Združenem kraljestvu. Preveriti bi morali vse proizvode, ki jih ponujamo. Vzpostaviti je treba partnerstva med večjimi in manjšimi institucijami. Na koncu bi rad omenil še to, da se pojavlja se večja osveščenost, kot je rekel zadnji govornik, naprimer blockchain in druge automatizirane proizvode za nudenje informacij na svetu bi lahko uporabili. Ta transformacija ima tudi ta potencial, da na novo začrta finančno mapo oziroma zemljevid storitev, ki se ponujajo. Tudi diskrecijske poravnave in druge inovativne rešitve so nam na voljo. Lahko uporabimo vladne in druge infrastrukture, zato da bi finančni regulatori in nadzorniki lahko bolje sodelovali. Vse to seveda predstavlja enkratno priložnost tudi za našo generacijo, zato da zagotovimo bolj pregleden, sistemsko stabilen finančni sistem, ki bo pravičen. Nadzorniki, regulatorji in oblikovalci politik bi morali vse to upoštevati, biti morajo tudi odprti do operativne strukture in do arhitekture ter nove infrastrukture. Upeljati morajo tudi svoje zahteve, zato da bodo lahko sami lahko bolj učinkovito spremljali tveganja in se na nje ustrezno odzvali. Hvala lepa za dodeljen čas za govor. Najlepša hvala. Sedaj pa, tako kot pri prejšnjem panelu, začenjamo z razpravo. Besedo dobijo poslanke in poslanci najprej Kora. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem trem govornikom za te zanimive predstavitve. Par krajših vprašanj bi imela morda regulatorjem, glede na to, da vi govorite na nek način tudi v imenu JOP-a in EBE. Pojavljajo se vsi novi akterji. Imamo uveljavljene akterje, imamo nove finteke, od najmanjših do največjih imamo pa tudi obsežnejša podjetja, večja podjetja, Amazon, Google in tako naprej. Ti prav tako sodelujajo v tem poslovanju. Večina zakonodaje se osredotoča na institucije, na licenciranje in tako naprej. Zato me zanima, kako to potem se upada z zagotavljanjem enakih pogojev delovanja ali bolj ocenjujete dejavnosti, storitve ali ocenjujete tiste, ki to ponujajo? Se osredotočate na institucije ali na to, ali gre za, ne vem, plačilno storitev ali kakšno drugo storitev? Še eno vprašanje, dodatno vprašanje za nadzornike. V kolikšni meri vse skupaj vpliva tudi na vaše delo nadzornikov, namreč gre za nekaj posem drugega če kot odvetnik odkljukate kvadratek ali pa če morate preverjati, ali prihaja do kakšnih napak v algoritmu in kakšnih pristranskih merjenj. Imate ustrezne kadrovske vire, imate vse strokovnjake, tudi tehnološke strokovnjake, ki vam lahko pomagajo pri tem. Še vprašanje za gosta iz Svetovnega gospodarskega foruma. Ali vi ugotavljate kakršne koli razlike med Evropo in preostalim svetom? Naprimer, ko gre za inovacije, ko gre za ekosisteme, ali opažate razlike, naprimer. V zvezi s tem, ali smo mi bolj napredni ali zaostajamo, bi morali okrepiti svoje prizadevanje ali je dovolj to, kar počnemo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Berez iz skupine SD. Ne, se upravičujem, še prej dobi besedo. Ali pa tudi ne, glede na to, da vam. No, gospod Hayes. Hvala lepa, zelo na kratko. Fascinantne predstavitve smo slišali strani vseh treh govornikov. Imam pa vprašanje za gospoda Vanelsna. Izpostavil je zanimivo vprašanje, Namreč, koga vse bi lahko pustili ob strani zaradi te revolucije? Nekdo je prej rekel, da je nekje 9 milijonov ljudi v Združenem kraljestvu, ki nimajo dostopa do teh novih sprememb, ki so se pripetile v bančnem sektorju v zadnjih letih. Ta ista oseba je tudi rekla, da bi se lahko zgodilo, da bi ljudje, ki nimajo dostopa do teh storitev, bili dolžni plačati več. In to je še ena negativna posledica. Zato se sprašujem, kakšno odgovornost nosi industrija oziroma kdo bi moral biti odgovoren za to. Kdo je odgovoren za zagotavljanje tega, da cele skupine ljudi ne bomo pustili ob strani zaradi vseh teh radikalnih sprememb v poslovanju? In kdo nosi odgovornost? Je to država? je to Evropa, je to industrija, lahko industrija odigra kakršnokoli vlogo v teh okoliščinah, zato da bodo posamezniki dejansko lahko dostopali do storitev, ki jih potrebujejo. Če uporabim vaš stavek, ki ste ga izrekli, kaj storiti torej z ljudmi, ki so digitalno nepismeni. Hvala lepa, gospa Veres. Hvala lepa. Več vprašanj bi imela najprej. Izhodišče pri vsaki tej razpravi je vprašanje plačil. Zagotovo pa so se pripetili tudi drugi dogodki, ki temeljijo na tej strategiji inovacij, ko gre za kodirano tehnologijo, ko gre za druge storitve, ki se ponujajo. Zato me zanima, kako naj vse skupaj povežemo, kakšna je povezava med tehnološkimi inovacijami tehnološke inovacije še enkrat moramo spodbujati in delom, ki ga opravljamo, naprimer pri direktivi za boj proti pranju denarja. Komisija sicer podala nekaj predlogov s tem v zvezi, je pa seveda tudi vaše strokovno znanje pomembno z tega vidika. Namreč, kako lahko mi, zakonodajalci, že v tej fazi na nek način posežemo za to, da bi poskrbeli za to, da se stvari ne bodo odvile v drugo smer, kot bi si jo mi zakonodajalci želeli obrati. Še vprašanje za iz, gospoda Izbevka. Tudi sama se strinjam z vašimi pomisleki. Namreč v odboru smo slišali več prošen, ki izhajajo strani državljanov, ki so bili žrtve goljufi naprimer, ko so posamezniki odklikali nekaj, kjer so jim naprimer, obljubljali čudeže, potem pa so jih pravzaprav svekli dogat. Zanima me, kaj vi kot Belk predlagate. Imate, ne vem, tri, štiri konkretne predloge, kaj lahko storimo, ne ravno, da bi vse skupaj usiljevali, ampak kako lahko, naprimer, zadeve ustrezno odrazimo tudi v zakonodaji ali se vam zdi, da potrebujemo boljšo zakonodajo, ali bi lahko nadzorniki bolj skrbno upravljali delo, kakšne smernice predlagate za ukrepanje, zakaj ne moremo storiti karkoli v zvezi s tem, da goljofije ne bi škodovali inovacijam. Hvala lepa. Gospod Fox, poročevalec v senci iz EKR, izvolite. Uh, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi gostom za te predstavitve. Verjetno veste, da je regulator v Združenem kraljestvu vzpostavil peskovnik in spodbuja znotraj tega tudi regulativo na področju finteka. Slišimo govorice, da naj bi nekaj podobnega vzpostavili tudi v Evropski uniji. Kako vi gledate na to? Če bi vzpostavili tak peskovnik tudi v Evropski uniji, kako naj bi to delovalo? Uh, Združeno kraljestvo je ta peskovnik s Singapurjem delilo in zadeve dobro delujejo. Ali bi izhodišče bilo torej, da ciljamo na vse evropske fintech centre in jih združili ali bomo streljali na slepo? Če se navežem še na to, kar je prej rekla Kora. Kaj preprečuje Evropi, da bi zadeve spravile na višjo raven? Kako lahko tekmujemo Silicon Valley? Kaj lahko še več storimo na tem področju? Hvala lepa kolega Rajman. Ja, ich möchte, ich möchte auch in dieser. Hvala, tudi sam bi šel v to smer. Kako lahko okrepimo varstvo potrošnikov, katere ukrepe, predloge bi nam lahko dali ki bi bili izvedljivi v vseh 28 državah članicah. Kako bi lahko zagotovili, da bi ti predlogi tudi učinkovito in hitro začeli delovati? In še nekaj. Bojim se, da za višjo prožnostjo produktov na področju finteka stojijo tveganja, ki jih nismo imeli, naprimer pri tradicionalnih bančnih storitvah kot so naprimer više hitrosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Manštork. Hvala lepa. Jaz imam samo kratko vprašanje. Nimamo enotne definicije podjetij fintech. Zanima me, ali imate vi podjetje? Kaj so podjetja na področju finančne tehnologije? Si želite takšno definicijo In vprašanje je, ali ni nevarno, da poskušamo regulirati nekaj, za kar sploh ne vemo, kako bi to opredelili. Hvala. Najlepša hvala. Veliko vprašanj smo slišali, verjetno imate tudi veliko odgovorov. Beseda je vaša, kdorkoli se želi prvi oglasiti. Hvala lepa za ta vprašanja in pripombe. Se bom skušal navezati na vprašanja, ki jih je zastavila Kora pa tudi vprašanja, ki jih je zastavila gospa Beres. Mi smo se veliko osredotočili na varstvo potrošnikov, na zakonodajo na tem področju, na institucije, manj pa na same dejavnosti. Včasih smo pač sprejeli ločena pravila za posamezne sektorje, vi ste omenili zavarovalniški sektor in sektor vrednostnih papirjev. Uh, tam smo pač morali zauzeti povsem drugačen pristop, tudi ko gre za političen in regulativni pristop. Do sedaj smo skušali zadeve razrešiti preko regulativnega sodelovanja med tema dvema sektorjama. Kolikor se je dalo, smo skušali zadeve uskladiti tudi na nacionalni ravni, pa tudi znotraj konteksta LMD-ja. Izaz bo v prihodnih mesecih objavil skupno mnenje v zvezi z tem, kako se ocenjujejo tveganja v finančnem sektorju. Kot boste videli, to mnenje ni utemeljeno na podlagi stroge opredelitve, ki se omenja v evropski zakonodaji. Mi skušamo oceniti, kako poteka upravljanje sredstvi. Morda se zadeve še pripravljajo na višji ravni, ampak zaenkrat smo še vedno na prvi ravni. Drugi vidik se nanaša na to, kako razlikovati med velikimi in manjšimi akteri. Tu je pomembno vprašanje sorazmernosti, kako opredelimo sorazmernost. To je bolj vprašanje za so zakonodajalce. Kar zadeva nadzor, bi rekel, da se moramo ozreti v prihodnost in da ne smemo prejudicirati morebitnih novih razvojev regulatorji bi se morali bolj usmeriti na nadzor, ki temelji na tveganjih, tudi ko ocenjujejo in nadzirajo finančne tehnologije, manj bi se morali zanašati na algoritme in druge vidike. In še vprašanje gospoda Foxa glede evropskega peskovnika. ESMA, stalni odbor za finančne inovacije, je aktivna na tem področju. Mi smo se zauzemali za skupne standarde, za temeljna pravila, tudi za crowdfunding. V evropskem kontekstu so bila pravila v tem kontekstu prva pripravljena, sicer se niso bistveno razširila. Če pa želimo pripraviti peskovnik, kot ga omenjate, vse skupaj je vezano tudi na vire, ki jih ima vsak regulator za izvanje nadzora. Bolj ambiciozen pristop bi morali zauzeti na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala feedback. Hvala lepa. Izvolite. Hvala za ta zanimiva vprašanja. Naj povem, da je za potrošnike na področju finančnega poslovanja s prebivalstvom tako, da so določeni produkti zapleteni. Nekoliko so izgubljeni ti potrošniki, prav tako ni dobrih nasvetov za nje. Zato predlagamo naslednje predlagamo, da imamo več regulative na področju produktov. Želimo zagotoviti več podatkov za potrošnike. Če vedno znova uvajamo nova pravila poslovanja, ki se razlikujejo med bankami, zavarovalnicami in drugimi finančnimi institucijami, potem je to zelo zapleteno regulativno okolje. Če bi poskrbeli za osnovne finančne potrebe, naprimer zdravstveno zavarovanje, vrčevalni račun ali osnovni bančni račun, če bi imeli tukaj neke standardizirane izdelke ali prevzete izdelke za potrošnike, potem bi potrošniki morda vedeli, da se lahko odločijo za osnovni standardizirani produkt ali pa gredo ven drugan na bolj tvegano področje, kjer lahko veliko inovacij, ampak tudi več tveganja. Tam pa potem ne bi bilo treba spoštovati toliko pravil. To je pač naše mnenje. Po drugi strani potrebujemo tudi boljši nadzor. Pravila v zvezi z ustreznostjo pri MIFID-u so zelo pomembna, zato da ljudem dejansko zagotovijo dobre produkte, no ta pravila se ne izvajajo. To je ugotovila tudi ESMA. Mislim, da so ti elementi zelo pomembni, to je treba upoštevati prav gotovo. Fintech lahko pomaga, lahko pomaga pri oblikovanju bolj preglednih in stroškovno učinkovitih produktov za potrošnike, digitalizacija lahko prav gotovo k temu prispeva. Hvala. Uh, Hvala lepa, poskusil bom na hitro odgovoriti na dve vprašanje.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

Zdaj pa na koncu dobi besedo še poročevalka. Izvolite. Na kratko. Hvala lepa, da ste se nam pridružili tukaj. To je bilo res zanimivo. Prav tako ste nam dali kar nekaj za razmislek. Veselim se že nadaljnega dela na tem poročilu skupaj s poročevalci v senci. Kajti, če bomo imeli produkte, ki so hitrejši, cenejši in boljši, potem moramo poskrbeti, da jih bomo v Evropi prav gotovo tudi imeli in poskrbeti moramo, da bomo, globalni, da bomo konkurenčni na globalni ravni. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. Mislim, da bomo z vsemi vami ostali v stiku v prihodnjih mesecih. Hvala. Hvala lepa vsem in pa nadaljujemo z dnevnim redom.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 Poskušamo nadaljevati, gospe in gospodje. Zasedanje odbora se nadaljuje. Tišina, prosim. Bueno, continuamos. Dobro, nadaljujemo, lepo prosim. Prosim, da ste tiho. Če se želite pogovarjati, zapustite dvorano. Lepo vas prosim, če nimate nič proti, zato da nadaljujemo z zasedanjem odbora. Thank you. Continuamos. Hvala lepa. Sedaj pa res nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Lepo vas prosim, da zapustite dvorano. Govorili bomo o spostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017-2020. Gre za prvo izmenjavo mnen, brez nadaljnega besedo predajam poročevalcu kolegu Lambercu. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo mi je všeč, da je toliko ljudi tukaj. Zelo lepo je, da je toliko ljudi prisotnih. Vem, da vas vse to zanima. Če vas ne, lepo prosim, da zapustite dvorano. Če pa vas to zanima, pa seveda lahko ostanete. Hvala za pomoč. Ja, seveda ni problema. Sem navajen tega, sem na vse zadnje sopredsednik skupine. Govoril bom angliško, mislim, da je tako bolje. Ne bom predolg, gre za majhno pobudo, pa vendar zelo pomembno. Gre za pobudo financiranja. Finance Watch, Better Finance prav tako podpirata to. Gre za rezultat eh, medstrankarske oziroma medskupinske pobude iz prejšnjega mandata. Mislim, da moramo ohraniti soglasje med vsemi skupinami, zato da se bo zadeva nadaljevala. Dobro. Zamujamo, ampak dobro, bolje pozno kot nikoli. Imamo poročilo, ki je sicer omejenega obsega. To pomeni, da v splošnem podpiramo predlog komisije, še posebej kar zadeva večletno naravo finančnih ovojnic, zato da bodo te organizacije lahko dobro delovale in da bodo lahko pripravile svoje delo, da bodo vsaj do neke mere stabilne. Drugič, dve organizaciji, ki sem jih omenil, Better Finance in Finance Watch, sta organizaciji, ki sta se že na začetku prijavili. Ne gre za to, da smo si sami izbrali partnerje. Ne, to so partnerji, ki so se odločili za sodelovanje, ko smo predstavili pobudo in še področje uporabe programa. Ne, to ne pokriva samo raziskav dvigane zavesti, am, zavesti, ampak tudi svetovanje. Zakaj smo pripravili predloge sprememb? Zaradi hitrosti, da bi se želimo čim prej pripraviti, zato da lahko organizacije pač čim prej začnejo z delom leta 2017. Dobro, predlogi sprememb, ki smo jih uvedli, so zelo omejeni. Dva predloga spremembe glede področja uporabe, zato da se bodo tudi svetovanje na področju politike vključila, prav tako pa se bo spodbujalo javno in splošno zanimanje za finančno urejanje. To sta prva dva predloga spremembe. Potem smo spremenili cilj programa, to se zdaj sklicuje na politiko na ravni EU, na področju politike finančnih storitev. Vključiti je treba multilateralno raven, torej G20, bazarski odbor in druge, kajte oni definirajo globalne standarde, ki se potem spremenijo v zakonodajo EU. Peter Finance in Finance Watch bosta prej posredovala v ciklu, torej če se govori o predlogih v prisotnosti uradnikov EU v teh krogih, kajti vemo, da danes o tem govorijo v Čilu in to bo prav gotovo vplivalo na zakonodajo EU kasneje. Potem pa še predlog spremembe v zvezi z tretjim členom in sicer gre za sredstva za upravičenki. Da pridobita sredstva iz programa, upravičenki iz ustavka 1 komisiji vsako leto pred 31. decembrom posedujejo ta opis dejavnosti. To bi zdaj predstavili nekam drugam. V skladu z uvodno izjavo 14 predloga komisije predlagamo novi član, člen in sicer, da upravičenki leto pred vsako leto pred 31. decembrom posvetujete opis dejavnosti, da bi dosegli cilje politike iz programa. Dejavnosti je treba podrobno opisati, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in očinkom, ocenjenimi stroški in časovnim okvirom ter ustreznimi kazalniki za njihovo oceno. Zakaj smo to storili? Naš predlog spremembe je podoben temu, kar je naredila gospa Ford v Imku in seveda s tem podamo roko v duhu kompromisa Imku. Mislimo pa, da je premik iz 7. člena v, tret, v 3. člen korak, ki bi omogočil ločevanje financiranja programa in programa skupnosti, zato da ne bi bilo več problema, ki sem ga omenil prej. Institucije EU ne zagotavljajo 100 odstotkov financiranja za te organizacije, zato je legitimno, da ne določajo 100 odstotkov njihovega dela. Želel sem preprečiti, da bi z financiranjem dela dejavnosti komisija lahko v celoti odločala o programu dejavnosti teh dveh organizacij. To je še en način, da zagotovimo, da tisti, ki plača, odloča, tisti, ki ne plača, pač ne odloča. To sem želel povedati, zdaj pa bom z velikim veseljem in zanimanjem prisluhnil poročevalcem v senci, zato da bomo lahko to pripeljali do konca čim prej. Hvala. Ben, Najlepša hvala, gospod Lambert. Besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej je les, gospod Petikajnen. Hvala. Hvala poročevalcu za natančen, odgovoren in uravnotežen pristop k temu poročilu. To je zelo pomembno, tudi z načelne ravni tehnično pa to sicer ni najbolj zahtevno poročilo, ki smo jih imeli tukaj v Evropskem parlamentu. Rekel je, da smo leta 2010 sprožili medskupinsko pobudo, glavne politične skupine, koordinatorji, smo sprožili pobudo za to, da bi začeli s programom, da bi povečali raznovrstnost in razumevanje finančne politike. Zato je pošteno, da nadaljujemo z dejavnostmi na tem področju. Povem lahko, da so njegovi predlogi sprememb sprejemljivi, še posebej predlog spremembe 3, ki je tehnične narave, ampak lahko bi se izognili nesporazumom da bi torej komisija lahko določila delovni program, financirala pa samo del dejavnosti. Mislim, da je to najbolj primerno. Tako da je to dober predlog. Ne bom več tratila časa, zdi se mi, da je to relativno preprosto poročilo. Hvala. Hvala. Grupom. V imenu skupine SOS. De, gospod Ludvigsen. Pa to je vegrepa na... Hvala lepa. Kot splošen načrt se mi zdi predlog komisije dober. Dobro bi bilo, če nas podpirate organizaciji Finance Watch in Better Finance. Pilotni projekt, ki ga je komisija začela v koncu leta 2011, je tema organizacijama pomagal, da sta izboljšali svoje strokovno znanje in in potrošnikom lahko pomagata pri razumevanju finančnih produktov in pri razumevanju evropske zakonodaje o produktih. To je zelo pomembno, zato da zagotovimo zaupanje v finančni sistem v Evropi. Organizaciji, ki predstavljata potrošnike in civilno družbo, morate imeti besedo v zvezi z zakonodajo, ki jo pripravi ampak te dve organizacije nimata dovolj virov za to, da bi se vključili v tehnična vprašanja, vključena v zakonodajo, še posebej na področju finančnih storitev v Evropi. Čim več različnih mnen moramo dobiti v tem procesu. Better Finance in Finance Watch morata biti neodvisni organizaciji, zato da lahko dobro upravljate svoje dejavnosti. Zelo pomembno je, da ti dve organizaciji sodelujeta z strokovnjaki komisije in komisija ter strokovnjaki komisije morajo poskrbeti, da bodo predpisi lažje razumljivi za splošno javnost. Končni uporabniki finančnih produktov morajo biti vključeni v vsakodnevno delo zakonodajalcev. In zelo pomembno je, da imamo nove načine dela, da se bo to lahko tudi ustrezno izvedlo. Če bo ta pilotni projekt postal program Unije, potem je zelo pomembno, da bo komisija ostala neodvisna. Better Finance in Finance Watch morata biti še bolj finančno neodvisni od komisije. Zaupanje javnosti v te organizacije je odvisno od neodvisnih akterjev. Te organizacije in ti dve organizaciji si morata prizadevati za popolno neodvisnost od institucij. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do navskrižja interesov. Te organizacije težko dobijo finančna sredstva iz virov, ki so neodvisni od finančne industrije. Zato je zelo pomembno, da ohranimo ta program v okviru programskega obdobja 2014 do 2020. To je v interesu javnosti. Mislim, da je treba tudi povedati, da podpiram poročevalca v zvezi z vidiki, ki jih je omenil in upam, da bomo našli dobro rešitev. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Kalve Šambon za skupino Alde. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Preden zapusti dvorano, bi rad novemu podpredsedniku odbora, ki je predsedoval vse do sedaj, čestital, no se zadnje gre za našega dobrega svetolasega kolega z Kanarskih otokov. Kakorkoli že, če se lotim trenutne teme, naša skupina bo podprla predlog, da se nadaljuje delo v smeri, ki jo je začrtala komisija, da bi še naprej delali na teh vprašanjih. Zavedamo se, da svojim delom prispevamo k temu, da bodo potrošniki deležni boljših storitev, istočasno pa podpiramo tudi neodvisnost na nek način. Podpiramo neodvisnost, kajti v boju proti lobistom je to še posebej pomembno, zlasti v pluralnem svetu. Štiri tematike so, po mojem mnenju, ključnega pomena. Kot prvo, sredstva, ki jih omenja komisija, nima smisla sedaj kakorkoli komentiramo Olaf in ostale, saj imajo na voljo dovolj drugega dela, tudi upravnega dela, zaupam tem institucijam. Tisto, kar se meni zdi pomembno, je, da bi komisija morala imeti pravico, da posreduje v letnem programu ali pa v delu letnega programa ali pa v delu, ki se ne nanaša ravno na letni program, zlasti če bi, na primer, letni programi obravnavali tematike, ki jih komisija ne mora financirati. Sicer se to do sedaj še ni zgodilo, ampak komisija je varuhinja pogodb in ne mora financirati nekega dokumenta, ki gre proti Evropski uniji. Predlog kolega Lamberca gre v dobro smer, tu in tam bomo še kaj dodali ali spremenili. Druga zadeva, ki nas precej skrbi, je naslednja govorimo o uporabi obeh podjetij, družb, organizacij, kakorkoli se že imenujeta. In tu je pomemben še en vidik. Dobro je, da imamo večletni načrt, triletni načrt, s tem, ko je zagotovljena večja neodvisnost, bo tudi delo potekalo bolj poglobljeno, bolj resno čeprav je časovni rok kratek. Istočasno pa bi se morali osredotočiti tudi na širjenje, na izkoriščanje dela, ki ga upravljata obe organizaciji. Organizaciji bi morali svoje delo še poglobiti. Mi bomo zelo podrobno prebrali tudi mnenje odbora IMKO. Želimo si, da se ustrezno zaščiti tudi potrošnike. In obi organizaciji ne bi smeli opravljati istega dela. Ena organizacija je veliko bliže potrošnikom, kot je naprimer civilna družba, druga organizacija pa je bolj neke vrste center za preiskave ni toliko sredotočena na sprejemanje odločitev in obi organizaciji morata pač spoštovati svoje prerogative. Zato bomo vložili predloge sprememb, po katerih bomo zahtevali, da obe spoštujete svoj mandat. Komisija pa mora potem poskrbeti za ustrezno širjenje teh informacij. Ko bo komisija namreč imela dostop do teh informacij, glede na to, da obstaja več različnih mednarodnih uradov, ki v posameznih državah članicah prav tako delujejo, bo komisija lahko poskrbela za to, da bi informacije razširili na vse konce in kraje. Delo, ki se je subvencioniralo do sedaj, to je kratkoročno, zelo lokalizirano delo, ki včasih na kakšno državo sploh ni imelo nobenega vpliva. Komisija bi morala spremeniti nekaj v tem smislu in zato bomo vložili tudi predloge sprememb. Sveda cenim delo, ki ga upravlja gospod Lambert. tudi odbor IMKO je podal svoje mnenje. Mi bomo sicer še preučili vlogo komisije, vsem skupaj bomo pa podali tudi nekaj konkretnih konstruktivnih predlogov v tem kontekstu. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Matt Carthy za GUE. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu za delo na osnutku poročila kot večina skupin lahko podpremo veliko večino predlogov komisije in podpremo tudi vse predloge sprememb poročevalca. Ampak pri nekaj točkah bi bilo dobro, če bi jih upoštevali v končnem poročilu. Mislim, da je delo Finance Watch in Better Finance več kot samo svetovanje. Razvijajo tehnične nasvete in tudi drugo delo izvajajo v zvezi z dosegi, ki jih obravnavajo institucije. To je ključnega pomena in vem, da so številni poslanci že koristili njihove storitve in njihovo znanje. Ti dve organizacije morata učinkovito upravljati svoje delo, torej zastopati morajo ta interese potrošnikov in javnosti na področju financ in če želimo to zagotoviti, morajo biti, morata biti ti dve organizacije neodvisni od institucije. To pomeni, da teme in rezultati raziskav ne bodo vedno razveselili vseh, ampak to je ravno namen tega, da si neodvisen akter, ne pa da si v žepu institucij. Ti dve organizaciji morata biti sposobni sami pripraviti svoje delovne načrte in to popolnoma neodvisno. To so tiste ključne točke, ki si želimo videti v končnem poročilu, zato se že veselimo sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci v zvezi s tem. Hvala. Hvala. Beatrix von Storch, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec. Že pri zadnji izmenjavi mnen sem izrazila pomisleke in nič kaj se ni spremenilo. Iz proračunskih sredstev zdaj financiramo lobiste, Better Finance in Finance Watch. Ne vem, zakaj to počnemo. Nima smisla, da kot parlament plačujemo organizaciji, ki naj bi nam svetovali o zaščiti potrošnikov pri zakonodaji. Mi imamo naprimer možnosti in vire parlamenta, mislišča, s katerimi je parlament povezan, imamo tudi veliko znanja, strokovnjakov v skupinah, imamo tudi naprimer svoje strokovnjake, obstajajo instituti, ki so raziskovalno usmerjeni in so javno, zasebni in tako naprej. Veliko možnosti torej imamo, zato se sprašujem, zakaj mora davkoplačevalec plačati 6 milijonov evrov na leto za lobiste plačujemo že svet, naprimer. 6 milijonov smo plačali in bomo plačali za obdobje 2016 do 2020. Zato sem uložila predloge sprememb, zato da bi nehali subvencionirati ti dve organizaciji in vas seveda prosim za podporo pri tem. Hvala. Hvala lepa, komisija je z nami. Gospod Salas, izvolite. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pozdravljeni, kratek bom. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za odlično upravljeno delo v zvezi s tem predlogom. Hvala tudi za pozitivne komentarje večine poročevalcev v senci. Cilj predloga je bil dobro povzet v nastopu gospoda Lamberca in tudi gospod Ludvigson je govoril o tem, zato ne bom ponavljal tega, kar sta povedala ona dva. Samo, če omenim komentar ali dva, ki smo jih slišali, nisem še videl osnutkov predlogov sprememb, ampak kar se tega prestrukturiranje delovnega programa in modalnosti tukaj, da bi torej spremenili to iz sedmega člena v tretji člen, če sem prav razumel poročevalca, mislim, da se strinjamo z temi cilji morda bo treba preveriti, da so te spremembe seveda združljive z pravili evropskega proračuna. Poskrbeti je pač treba, da ne bi kršili kakšnih pravil. In kar zadeva komentarje gospoda Kalve Žambona, lahko potrdim, da komisija nadzoruje izvajanje teh programov, in seveda bomo zelo previdni pri tem, ko nadzorujemo porabo v tem predlogu. Kakor sem že povedal v preteklosti, ne gre za to, da moramo preveriti vse podrobne predloge v delovnih programih teh dveh organizacij, ampak da imamo pregled nad njihovimi cilji, potem pa pač preverimo, ali so dosegli zadane cilje preden izvedemo plačilo. To zaenkrat že dobro deluje, tudi v kontekstu pripravljalnih ukrepov in v kontekstu pilotnega projekta, zato sem prepričan, da bo to dobro delovalo tudi v okviru nove strukture. Hvaležni smo za hitro delo odbora Ekon in upamo, da bo parlament lahko sodeloval z odborom Inko pri pripravi mnenja tam, zato da bi lahko čim prej nadaljevali z delom kaj ti, kakor je omenil gospod Lambert, dobro bi bilo, če bi že vnaprej zagotovili financiranje. Zgoda v letu 2017. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa še zadnji komentar gospoda Lamberta. Izvolite. Hvala, predsednik. Hvala kolegicam in kolegom, ki podpirajo to pobudo. Mislim, da velika večina političnih skupin to podpira. Mislim, da je to dobrodošlo lepo je, da vidimo, da je pobuda zanimiva. Gospa von Storch, očitno ne vidite koristi pri tem, ampak tukaj ste v manjšini, žal ne bo mogoče najti kompromisa med tem, da bi nadaljevali z delom in nehali financirati ti dve organizacije. Koalicija zato, da nadaljujemo, je. Ampak povedati vam želim nekaj lobisti so, po mojem mnenju, ljudje, ki branijo določene interese. S tem ni nič narobe. Ampak sam lobistov ne mešam z organizacijami, ki zagovarjajo splošni interes. Finance Watch in Better Finance ne branita nikogar, nobenega dobička. Ti dve organizaciji zagovarjate tisto, kar je dobro za javnost. Zato ti dve organizaciji nikoli ne imenujem lobistični organizaciji. Ti dve organizaciji bi naj nekoč financirali navdušenje državljane, tako da več nismo, upam, da nekoč jim bomo, ampak mi kot evropske institucije smo neke vrste poslovni angeli. Poskušamo zagotoviti, da bi zadeva stekla in potem bomo videli, da bi zadeva stekla kam bomo prišli, tukaj bom končal, ampak pripričan sem, da bomo našli kompromise, ki ne bodo sporni. Komisija, preverite, kaj se dogaja, želimo spoštovati pravila, seveda, ampak eh, upam, da boste upravili svoje delo. Hvala lepa, rok za uložitev predlogov sprememb je 8. december. Predloge sprememb bomo obravnavali 12. januarja, v Ekonu bomo glasovali 25. januarja, na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali marca. Zdaj pa naslednja točka in sicer letno poročilo o politiki EU na področju konkurence. Obravnavali bomo predloge sprememb, poročevalec je Tibor Sani, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj čisto iskreno, ne samo zaradi vljudnosti, povem, da bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci. In pravzaprav čisto vsem, ki so prispevali k osnutku tega poročila. v zadnjih dneh smo zelo dobro sodelovali. In uh, moram reči, da je to sodelovanje do sedaj obrodilo sadove. Potekala sta dva zelo koristna sestanka poročevalcev v senci in v osnutek kompromisa smo poskušali vključiti poglede različnih skupin. Seveda smo vključili v poročilo tudi mnenja, glede katerih smo se dogovorili ob začetku mesece, meseca v odboru. Upoštevali smo tudi mnenje, ki ga je danes sprejel odbor za kmetijstvo. Tako da najlepša hvala za vas trud, za vse delo. Hvala kolegom, da so bili pripravljeni tudi na dvostranske sestanke. Čeprav moram priznati, da se nisem mogel udeležiti srečan z vsemi ampak eh, z veliko večino kolegov, ki so pristojni za ta dosje, sem se vseeno lahko sestav. Podal bi še eno iskreno pripombo, ki je morda nekoliko drugačna od pripomb, ki jih podajamo ob uh, takšnih priložnostih, ko poročevalec želi, da se izpostavijo najboljše in še boljše ideje. Moj namen ni, da bi v tej situaciji orisal, kdo so zmagovalci, temveč bolj to, da predstavim najjašnejšo sliko glede tega, kako parlament obravnava področje konkurence v Evropski uniji. To poročilo se nanaša na šest področji, na šest vprašanj z vidika konkurenčnosti je najpomembnejša izpolnitev enotnega trga. Drugo področje, ki je posledica modernih časov, je enotni digitalni trg. Tretje področje, tudi tu gre za zelo aktualno vprašanje, ki zelo zaposluje parlament, to je državna pomoč. Pri četrtem področju smo se osredotočali na protimonopolna pravila, protikartelne postopke in nadzor združitev. In peto področje, s katerim smo se ukvarjali, so sektorski vidiki, naprimer področje energije ali pa kmetijstva. Šesto področje se nanaša na vlogo nacionalnih organov za konkurenco. Tudi To je zelo aktualno vprašanje, s katerim se ukvarja tudi komisija. Nasplošno smo skupaj s poročevalci v senci poskušali posebej povdariti tudi vprašanje krepitve politike konkurence z vidika zagotavljanja večje demokratičnosti. Omenil bi še par številk. Zelo vesel sem, da sem prejel tako veliko število predlogov sprememb um, strani kolegov. Vsega skupaj je bilo predloženih 439 predlogov sprememb, kar uh, omogoča, da izpostavimo tudi druga vprašanja. Prvi osnutek je vedno zelo kratek dokument zaradi omejitve dolžine samega dokumenta. Ti številni predlogi sprememb pa so bili v veliko pomoč pri izboljšanju vsebine poročila. Oblikovali smo 27 kompromisnih predlogov Vendar pa morate vedeti, da razprava o nekaterih kompromisnih predlogih še m, mm, poteka, sporočevalci v senci in a, eh, razprave so konstruktivne. Sporočevalci v senci bodo seznanjeni z rezultati razprav glede kompromisnih predlogov takoj po tem sestanku. In a, eh, res upam, da in računam, da bomo do jutri lahko zaključili s še odprtimi vprašanji, tako da bomo našli dobro ravnoteže in uh, našli rešitev, ki bo pogodil vsem. Glede političnih prednostnih nalog eh, in uh, interesov posameznih političnih skupin, lahko povem, da sem kot poročevalec uh, zelo odprt za pripombe drugih kolegov. Nekaj političnih skupin je prosilo, da bi močno izpostavili področje obdavčitve v kontekstu konkurenčnosti. Naj predstavim še druge točke, ki so jih izpostavili kolegi v predlogih sprememb. Več kot 50 predlogov sprememb se nanaša neposredno na vprašanja obdavčitve. Približno 40 predlogov sprememb se nanaša na kmetijsko področje in nekoliko več kot 40 na enotni digitalni trg. Tako da ne postimo se zavesti. Vse to so vprašanja, ki so povezana z konkurenco. In kolegi so pravilno zarisali pot, ki naj bi jo brali in ki jo tudi smo. Seveda pa je nekaj vprašanj vseeno spornih. V parlamentu verjetno ni nočna mora, če rečem, da je težaven slogan glede če dalje tesnejše unije. Tako da vedno, ko govorimo o naprimer vzpostavitvi finančne unije ali davčne unije, to ne bi smeli biti formulacije, ki bi bile parlamentu tuje. Se morajo pa kolegi vprašati, kako daleč lahko gredo. Trenutna struktura poročila res odraža poglede parlamenta in ne samo ene ali dveh političnih skupin. Nekateri izmed nas oziroma izmed vas ste imeli nekoliko dvomo glede socialnega dumpinga. Menim pa, da bi morali to vprašanje izpostaviti kje drugje, ker je parlament to razrešil že v okviru lansko letnega poročila, tako da so ta vprašanja naslovljena že druge. In naslednja stvar, ki bi jo rad izpostavil, tu gre za bolj neprijetna vprašanja in gre za prakso kazanja s prstom, ki je vedno aktualna, ki smo jo zagovarjali v številnih primerjih. Tudi tu mislim, da bi lahko našli dobro ravnotežje. Kakor sem razumel nekatere pripombe, da brez poimenovanja in pojasnitve nekaterih primerov, da bi bilo poročilo preveč splošno. Ti argumenti niso dovolj. Imamo pa omembe nekaterih tržnih akterjev, ki pa so zelo omejene. Kaj ti drugače se lahko poročila spremenijo v imenike oziroma v preglede akterjev, ki so storili kaj napak. Glede omembe posebnih a, konkurenčnih a, položajev, perifernih in najbolj oddaljenih regijih. Tu mislim, da smo našli najboljši kompromis za vse politične skupine. Če pa menite, da je drugače, lahko o tem še razpravljamo in k temu se bomo vrnili tudi jutri. Naj povem še, kje slišimo dobre novice. Pri številnih primerjih so se skupine dogovorile glede enotnega stališča, glede obdavčitve, poročanja po državah, digitalni enotni trg, spletna konkurenčnost, eh, gospodarstvo delitve, uredba glede splošne izjeme, gospod, kmetijska vprašanja, zračni promet, mednarodno sodelovanje in okrepitev generalne direkcije za konkurenčnost. In tudi glede potrebe po demokratičnem nadzoru strani Evropskega parlamenta. Se strinjamo. Gospod predsednik, mislim, da močna politika konkurence v Evropski uniji je vedno predstavljala mm, pomemben stembr Evropske unije in je glavni predpogoj za dobro delovanje enotnega trga Evropske unije. Tako, sedaj bi rad zaključil in um, rad bi prisluhnil vašim komentarjem in pripombam. Sicer um, dvorana ni ravno natrpana, ampak upam, da bomo lahko slišali dragocene prispevke, ki bodo še izboljšali poročilo. Hvala. E uh, Hvala. Za ELS, Lovijo Mrtošelo. Thank you all'entrata di Ellis Island. Nel... Na Ellis Islandu so v 19. stoletju ob vhodu imeli napis Ni dovolj, da ste mađari. Mađari so namreč bili tako ponosni, da so rekli, ja, ni dovolj, da ste mađari. Ne bomo se podvrgli dodatnim kontrolam za vstop v Ameriko. Tako da je res vprašanje, kako oceniti ta dosje. Tudi pogajanja pri tem doseju niso bila na začetku najbolj konstruktivna. Namreč ta mađarski ponos poročevalca na začetku ni dopuščal, da bi storili korak naprej. Na zadnjih dveh srečanjih pa moram reči, da smo delovali bolj konstruktivno, vsi skupaj smo se, kot kaže, zavedli tega, da je izkrivljanje konkurence velika zavora za napredek na naši celini. Rekel bi, da je to temeljna točka. Odpraviti je treba vse ovire, vse tiste instrumente, ki ovirajo napredek. Zagotoviti moramo konkurenčne cene, spodbujati moramo seveda prost pretok, spodbujati moramo konkurenco, spodbujati moramo vsa tista podjetja, ki želijo delovati na notranjem trgu. Države pogosto spreminjajo konkurenčne pogoje s tem, ko spreminjajo zakonodajo. Mislim pa, da gre naše poročilo v smeri, ki bo dovolila, da izpostavimo nekatera izkrivljanja konkurence. Komisijo prosimo, da vse te ovire odpravi. Nismo še zaključili z delom, nedvomno bomo do sestanka, ki bo potekal 5. julija, odpraviti določene pomisleke, rešiti določene vprašanja. Poročevalcu iz ELS-a bomo morali podati tudi svoje mnenje, ampak glede na to, kako smo začeli, se mi zdi, da smo vsi skupaj, tudi poročevalec, storili velike korake naprej. Vsi poročevalci v senci, ki so bili na zadnjih dveh sestankih so tudi potrdili to. Hvala. Uh, Sander Lunes, thank you, thank you, hvala, gospod Lunes. Hvala, predsednik in hvala tudi poročevalcu. Hvala, da ste pripravljeni tako odprto razpravljati o predlogih sprememb. Hvala, da si prizadevate zagotoviti večinsko podporo. Nisem pa prepričan, da smo do te točke že prišli. Še nekaj dela je treba upraviti. Glede na trenutno stanje, skupina EKR ne bo mogla podpreti poročila v trenutni obliki. Če sem prav razumel poročevalca, pa razprave še potekajo glede nadaljnih formulacij v besedilu, tako da sem vam zato zelo hvaležen, ker se mi zdi, da bi bilo razočarajoče, če ne bi dosegli velike večine. Politika konkurence je v samem osrčju Evropske unije in poročilo bi moralo biti takšno, da ga lahko podprejo vse politične skupine. Tako da veliko sreče želim poročevalcu in tudi samim, sam bom poslal nekaj predlogov. Kar se tiče vsebine poročila, se osredotočamo tu predvsem na vprašanja konkurence. To bi moral biti ključni del tega poročila. Davčna vprašanja in eh, državne pomoči so tudi pomembna vprašanja glede na trenutne razprave. Tako da razumem zahtevo številnih eh, skupin, da bi tudi to dodali v poročilo. Ne bi pa smeliti tako daleč, da želimo fiskalno združevanje, fiskalno unijo, fiskalno enotnost ali pa mm, skupno konsolidirano davčno osnovo. Kar se tiče drž državne podpore, bi tu morali imeti bolj um, temeljito razpravo. Morali bi razmisliti o tem, kako bi odločitve na tem področju povezali s pravno varnostjo. Instrumenti državne pomoči se v državah uporabljajo tako, da se povrne sredstva podjetjem. Tako da se je treba vprašati, kako lahko zagotovimo, da bodo ta sredstva povrnjena z obrestmi, da bomo zagotovili pravno varnost. Tako da cenim prizadevanja poročevalca, da bi zagotovili več sredstev na področju politike konkurence in da posvečate večjo pozornost pristojnosti Evropske unije na tem področju. In ne na zadnje, mislim pa, da to ne bo sprožilo kakšne večje razprave. Spoštujemo neodvisnost GD za konkurenčnost, predvsem, ko gre za obravnavo posameznih zadev. Pomembno je, da tu ostanemo pri dejstvih in da ne posegamo v preiskave, ki še potekajo. Ampak kot rečeno, še naprej bomo sodelovali s poročevalcem in hvala za besedilo. Upam, da bomo lahko dosegli to veliko večino, zato da bi lahko prepričali tudi skupino IKR, e da podpre to poročilo. Eh, hvala za skupino zelenih, za skupino GUE, gospod Bremeho. Hvala lepa, predsednik. Najprej hvala lepa poročevalcu za dobro upravljeno delo. Hvala lepa tudi za kompromise, ki jih pripravljate. Mislim, da kompromisi upoštevajo tudi številne predloge sprememb moje skupine. Razumemo, da se to poročilo sedaj nanaša tudi na realno stanje v gospodarstvu. Ne smemo kakorkoli omejiti politike konkurence. Politika konkurence bi morala obravnavati kot neke vrste instrument za popravo eksternalnih učinkov na trgu. Mislim, da smo dosegli velik napredek naprimer na področju kmetijstva, ker smo ustrajali na tem področju smo končno dosegli tudi tisto, kar smo si želeli. Tako da hvala lepa še enkrat. Radi bi spostavili tudi pomen kompromisov glede davčnih utaj. Tu bi moral parlament zauzeti jasno stališče tudi do tega, kakšno mnenje je izrazil GD za konkurenco. Ne smemo se kakorkoli skrivati, temveč pokazati svoje stališče. Naprimer, primer Monsanto je zgleden z tega področja. 438 je predlog spremembe, ki smo ga vložili in se nanaša na to področje. Že pri prejšnjem mandatu, ko je bila še komisarka gospa Kroz, smo rekli, da je sporno vprašanje vrtljivih vrat, zlasti na davčnem področju. Če povzamem, zadovoljni smo na splošno gledano z delom, ki je bilo upravljeno, tako da smo zadovoljni tudi z usmeritvijo, ki jo je obralo to poročilo. Hvala. Uh, Hvala. Kdo bo spregovoril za zelene? Uh, Beatrix von Storch. Beatrix von Storch, torej. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod eh, poročevalec. Politika konkurence je zelo pomembna tema v Evropski uniji in tudi v Evropskem parlamentu. Zato bi morali tu pri letnem poročilu o politike konkurence v Evropski uniji natančno preučiti zadeve in eh, se vpraševati, vprašati, čemu je namenjena politika konkurence. Vzpostavila naj bi enake pogoje, enake pravile igre za akterje na trgu. To je zelo liberalna usmeritev, ki pa je upravičena na ravni Evropske unije. Tako da glede na kompromisne predloge in predloge sprememb eh, me nekoliko skrbi. To poročilo naj bi se osredotočalo na področja, ki niso nujno po povezana z samo konkurenco. Tako da vas prosim, da skrajšate poročilo in se osredotočite samo na politiko konkurence. To ne sme biti poročilo, v katerega lahko vključimo karkoli, kar se nanaša na davčno politiko ali pa na oceno davčne osnove, naprimer. Tu gre tudi za željo po vzpostavitvi finančne unije in eh, za spoštovanje sprejemanje trgovinskih in naložbenih sporazumov. Vse to so področja, ki nimajo kaj iskati na področju politike konkurence. Hvala. So... Najlepša hvala. Pervanš Perez. Najprej bi rada kolegi Sani očestitala za upravljeno delo. Moram reči, da sem zelo presunjena nad tem zadnjim prispevkom reči, da fiskalna politika sploh ni povezana s politiko konkurence. No ja, to pomeni, da sploh ne poznate dela, ki smo ga upravili v Evropski uniji v zadnjih večjih letih. Spomnim se tudi delovne skupine, ki je bila spostavljena, ne vem, deset let nazaj. Gospa Prima Rolo jo je vodila in namen te delovne skupine je bil, da preuči konkurenčno vprašanje tudi z davčnega vidika, kako bi lahko poskrbeli za to, da davčna politika ne bi kršila pravil konkurence. Ni za manj komisija potem tudi posredovala. Vse skupaj ima zagotovo tudi davčni vpliv. To so pomembna vprašanja in upam, da nam bodo kompromisi omogočili, da ohranimo strategijo, ki je izjemno učinkovita, zlasti, če želimo zagotoviti prosto konkurenčnost in nikakor neizkrivljeno konkurenčnost. Rapporteur, prosim. Hvala. Gospod poročevalec, izvolite. Thank you very much, <clears throat> eh, Mr. Chairman. Najlepša hvala. Mislim, da so te pripombe zelo dobro odrazile jedro našega dela. naj pošljem tudi kratek signal um, skupini EKR. Prepričan sem, da lahko v prihodnih urah um, dosežemo dogovor in kompromis glede vsega, kar ste izpostavili. Tako da um, nikar ne mislite, da je cilj še zelo oddaljen. Poleg tega še vedno vabim um, kolege, predstavnike različnih političnih skupin, da svojim kolegom pošljete sporočilo, da če kdo meni, da kakšno predlog spremembe ni ustrezno odražen v poročilu, da ne me o tem obvesti. Kaj ti v poskusih v zadnji minuti imamo vseeno še vedno dovolj časa, da se vključi kaj v poročilo, kar. Uh, je bilo morda prej nepravilno predstavljeno. Naj pojasnim. Vlogo poročevalca sem romev, razumel tako, da naj zagotovim najboljši pregled nad sklopi vaših mnen, kolegi. Tako da, če sem glede posameznega področja, recimo obdavčitve, prejel 50 uh, eh, predlogov, ne morem vsega tega črtati, ker je to preveč, ker je pač to izraz mnenja parlamenta in to poročilo se mora ukvarjati s trenutnim mnenjem in eh, pogledi Evropskega parlamenta. Kot je dejala Prvonš Perez, časi se spreminjajo. Pred desetimi leti je bilo poročilo drugačno, in čez deset let bo pripravljeno še eno poročilo, ki bo tudi drugačno. To so pač vprašanja, ki zadevajo evropske državljane in njihove predstavnike. Gre za pomisleke evropskih državljanov. Naj vam samo potrdim, da smo se pri tem poročilu na vsakodnevni ravni posvečali vprašanju ali se dobro odražajo potrebe enotnega notranjega trga. To je namreč ključno, kako zagotovimo in obranimo interese vseh na notranjem trgu. In eh, vesel sem, da smo pripravili to poročilo, ki dobro odraža ne samo interese podjetij, temveč tudi državljanov. Tako da najlepša hvala vsem, kolegi ste mi zelo pomagali. Igre pa še ni konec in v prihodnjih ali dneh lahko dosežemo še nadaljen napredek, če je to možno. Sam sem na to pripravljen in moja vrata so vedno odprta. Najlepša hvala, hvala za obvestilo glede napredka. Glasovanje bo potekalo 5. decembra zato da bomo na to na februarskem zasedanju lahko glasovali o poročilu na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala vsem, s tem je ta seja zaključena, naslednjič pa se sestanemo v ponedeljek 5. decembra od 3 do 6.30. Naj vas opomnim tudi na skupno srečanje Ekon Libe 1. decembra od 8. do 9. glede boja proti pranju denarja. Najlepša hvala.